hudej. Dobar dan. Good day everybody. Let's... Pozdravljeni, dragi kolegi. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Točka 31. Uh, eh, glasovanje v poročilu gospe Gabriel. Prišlo je pismo odbora Koreper v tem času, tako da bi lahko danes glasovali, eh, kot je nakazano v dnevnem redu. Točka 35, poročilo Gönc, eh, je bila preložena. 36, osnutek mnenja Gönc o pogajanjih o MFF, lekcije, ki se jih moramo naučiti in nova pot naprej. To pa je bilo dodano na dnevni red. Novo točko smo torej dobili za jutri ob 9.45 eh, do 10. Takrat bomo imeli poročilo Coelho, pa še Karin Sargentini, Sargentini, to je točka 36. No, tudi to točko bomo eh, preložili na 20. februar. Brez ugovorov, torej če ni ugovorov, bo ta dnevni red sprejet. Zdaj pa eh, eh, še nekaj imenovanj. Gospa Kinga Gönc, eh, poročevalka za proračun. Se strinjate s tem? Torej je to sprejeto. Pa še jezikovni režim. Danes ne bo finščine, stonščine, malteščine in hrvaščine. Hvala za razumivanje. ali lahko sprejmemo tudi zapisnike predhodnih sej 27. in 28. novembra, ker ni ugovorov, so ti zapisniki sprejeti. Zdaj pa naslednja točka, to je točka 4. Sprejetje popravka. E, tukaj gre za e, program e, zaščite evra pred ponarejanjem. V skladu s pravilom 216 poslovnika Evropskega parlamenta in glede na stališče Evropskega parlamenta, ki je bilo sprejeto v prvi obravnavi na plenarnem zasedanju decembra, glede te uredbe o zaščiti evra pred ponarejanjem, je to mnenje treba popraviti z dodatkom oziroma popravkom. Gospa McIntyre, si želite spregovoriti kot poročevalka? Uh. Hvala. Kot ste rekli, smo glasovali o tem decembra. Eh, želeli smo, da bi poročilo prišlo na plenarno zasedanje čim prej. Mislili smo, da bo to pomenilo, da eh, bomo potem morali eh, Eh, dodati popravek, ampak nič se ni spremenilo. Um, pravniki lingvisti niso imeli popravkov, glasovali smo že na plenarnem zasedanju, torej moramo to samo še formalno potrditi. Hvala. Hvala, gospa McIntyre. Uh, to je vse v zvezi s to točko, zdaj pa točka pet, stanje potekajočih medinstitucionalnih pogajanj v zakonodajnih postopkih. Gospa McIntyre je poročevalka tudi na to temo. Izvolite. Uh, Glede direktive o zaščiti evra pred ponarejanjem uh, s kazensko-pravnimi postopki nas bo zdaj obvestila gospa McIntyre. Uh, Hvala. Hvaležna sem poročevalcem v senci za sodelovanje in eh, pomoč. Eh, smo sredi trialoga v tem trenutku. Napredujemo kar dobro. Našli smo skupno stališče o večini zadev in imamo še naslednji trialog danes zvečer. Ne vem, ali bomo že z vsem zaključili. Eh, upanje imam, ampak morda bomo potrebovali še nekaj več časa. Eh, morda bomo potem uh, morali doseči dogovor prek pisnih postopkov. Imeli smo dobro eh, sodelovanje z grškim predsedstvom in uh, upam, da bomo res kmalo lahko zaključili s to zadevo. Hvala. Hvala, gospa McIntyre, za to poročilo. S tem lahko to točko zaključimo. Zdaj pa izmenjava stališč z izvršnim direktorjem je Ulisa uh, uh, torej z gospodom Krumom Garkovom. Uh, in sicer gre za agencijo, ki upravlja uh, velike računalniške sisteme uh, Eurodac, VIS uh, in SIS. Gospod Garkov nas bo zdaj obvestil o glavnih dosežkih v lanskem letu in tudi o Eh, možnih korakih naprej v naslednjem letu. Izvolite. Hvala, hvala za priložnost, da vam lahko danes spregovorim. Pozdravljeni vsi skupaj. Rad bi spregovoril o napredku agencije v zadnjem letu. Preden bom spregovoril o tem napredku, pa naj vas spomnim še na naš mandat. Kot je omenil predsednik, smo odgovorni za upravljanje Visa, Sisa in Eurodaka. Gre za operativno upravljanje teh sistemov, povezavo držav članic s sistemi in tudi zagotavljanje usposabljanja v zvezi s temi sistemi. Lansko leto je bilo polno izzivov, smo nova agencija in osredotočali smo se predvsem na izgradno svojih operacij in agencije. Na začetku leta smo se strinjali s predstavniki držav članic. Eh, za eh, štiri prednostne naloge. Tukaj so eh, temeljne naloge agencije, to je prva prednostna naloga, potem vzpostavitev organizacije agencije, vzpostavitev centra odličnosti, kar naj bi agencija postala in pa še na zadnje vzpostavljanje partnerstv, da bi povečali dodano vrednost agencije v odnosu do držav članic in državljanov Evropske unije. V povezavi z našimi temeljnimi nalogami eh, naj vas obvestim, da je agencija v manj kot devetih eh, mesecih prevzela vse upravljanje sistemov v skladu z našim mandatom, zdaj jih popolnoma nadzorujemo. V skladu z našo uredbo o vzpostavitvi agencije eh, smo to Eh, vzpostavili in vsi sistemi, ki je komisija eh, oblikovala prej povezani z, z operativnim upravljanjem, so zdaj pod okriljem naše agencije. Eh, ekipa agencije zelo dobro deluje, zato je agencija v zadnjem letu sprejela tudi nekaj novih nalog. Te v začetku niso bile načrtovane. Potem naša druga prioriteta, izgradna agencije in organizacija agencije. E, agencija se je držala načrta za leto 2013. E, vse je potekalo v skladu s prvotnim načrtom. Na koncu leta smo imeli zaposlenih e, vseh 120 ljudi, tudi varnostne uradnike, potem uradnike za varstvo podatkov, notranjega revizorja in tako naprej dosegli smo avtonomijo 22. maja leta 2013. Eh, zdaj izvajamo vse kontrolne standarde, eh, ki so potrebni za dobro finančno upravljanje in tudi dobro delovanje nasploh. Agencija se je strinjala z upravnim odborom o strateških ciljih in tudi o eh, ciljih za obdobje od 2014 do 2020. Tretje prednostno uh, področje je bilo vzpostavljanje centra odličnosti. Najprej smo vzpostavili okvir e, notranjega upravljanja. Izvajanje tega se je začelo leta 2013 in uh, dobro poteka. To vključuje tudi vzpostavljanje notranjih odborov, naprimer za upravljanje tvegan, za proračun in finance, za uh, strategije in vse to bo omogočilo pravo delovanje agencije in pa rezultate, ki jih pričakujejo naši deležniki uporabili smo tudi eh, model eh, za storitve agencije. To je zelo pomembno, da bomo dosegli ustrezno učinkovitost na področju informacijskih tehnologij. Na, eh, začeli smo tudi z ocenjevanjem tvegan, z identifikacijo tvegan in zdaj imamo register tvegan, ki se redno pregleduje in upravlja. Na ta način zagotovimo, da Eh, vsa tveganja, ki bi lahko prizadela izvajanje nalog naše agencije, da eh, vsa ta tveganja obvladujemo. Eh, zdaj načrtujemo že leto 2015, pripravljamo načrt, ki je že skoraj končan. Poleg tega želimo uh, imeti dobro upravljanje finančnih virov in smo zato pripravili tudi poseben dokument. Uh, Potem raz, razvijanje partnerstev, to je naša četrta prednostna naloga. Lansko leto smo vzpostavili memorandume o razumevanju s številnimi ključnimi partnerji na področju notranjih zadev, eh, še posebej s Cepolom. Imamo tak memorandum o razumevanju. Eh, zdaj sodelujemo pri usposabljanju eh, v državah članicah, potem imamo tak memorandum tudi s Frontexom ta nam omogoča eh, določene skupne dejavnosti z eh, obema agencijama. Tudi z Evropsko komisijo smo oblikovali memorandum o razumevanju. Eh, ta je pripravljen in upamo, da ga bomo v naslednjih mesecih podpisali. To se tudi zahteva v skladu z našo uredbo v ustanovitvi, drugi člen sedmi odstavek. Imamo pa tudi um, svetovalni odbor, ki eh, razmišlja o razvoju sistemov, za katere smo odgovorni, istočasno pa se ukvarjajo tudi z uh, operativnimi izzivi. Naj zaključim, leto 2013 je bilo uspešno za našo agencijo. Um, dosegli smo rezultate, kot so jih od nas pričakovali eh, deležniki. Izvedli smo svoj uh, delovni program in postavili dobre, delovanj, uh, eh, dobre temelje za prihodne delovanje agencije v prihodne. Uh, eh, načrt za leto 2014, pripravljen imamo delovni program, uh, naloge se razvijajo. Gradili bomo na tem, kar smo že dosegli leta 2013. V tem smislu so prednostne e, naloge določene skupaj z eh, državami članicami in se ne razlikujejo dosti od prednostnih nalog za leto 2013. Agencija bo še naprej razvijala in širila svoje dejavnosti, eh, skušala bo eh, še razviti in izboljšati svoje upravljanje, predvsem na finančnem področju, pa še nekaj primerov glede prioritet za letos, razvoj Eh, sistemov, za katere smo odgovorni, eh, predvsem vizumski sistem viz. Eh, na ta način bomo zagotovili popolno izvajanje tega sistema, potem Eurodak, da se iz uredbe razvije pravi Eurodak sistem, potem pa še pametno upravljanje meja. Ehm, Evropska komisija je naročila študijo naslednje leto pa naj bi začeli izvajati pilotni projekt na tem področju. To bo ena naših ključnih nalog. Eh, glede dolgoročnega planiranja eh, naj povem, da smo sprejeli tudi strategijo za obdobje od 2014 do 2020. To je še ena prioriteta za eh, letošnje leto, da se to do konca pripravi. Potem pa še skupaj s Cepolom razvijati naše sposobnosti da se izboljša tehnično usposabljanje in da se še razširi. To bo tudi en pomemben element dela, eh, ki ga bo leta 2014 upravljala agencija. Za zaključek naj povem še naslednje. Pred nami je leto polno izzivov. Eh, vse več je povpraševanja, tudi vse večje pričakovanja imajo naši deležniki ampak glede na trdne temelje, ki smo jih položili leta 2013, sem prepričan, da bo agencija uspešna pri eh, doseganju rezultatov in izpolnjevanju pričakovanj eh, vseh udeleženih strani. S tem bi rad zaključil. Hvala še enkrat za priložnost, da sem lahko z vami eh, delil vse naše načrte. Zdaj pa sem pripravljen tudi na možna vprašanja. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Se kdo želi javiti? Kdo želi karkoli povedati? Eh, prvi bo gospod Koeljo. So Hvala, pravkar sem prišel, tako da nisem slišal eh, cele predstavitve gospoda Garkova, vendar pa poznam eh, njegovo delo v EULISA v svojem mnenju želim povdariti kakovost dela, ki ga upravlja gospod Garkov v svojo ekipo. Gotovo upravljajo odlično delo, bodi si v Estoniji ali v Štrasburu, eh, pomagajo državam članicam, ki prosijo za pomoč. In večkrat sem že prisluhnil gospodu Garkovu in vedno mislim, da je zelo optimističen. Eh, svet zrezi proračuna eh, zdaj omejuje eh, delo agencij. Odlično je, kako Eulisa še vedno deluje kljub vsem tem rezom, ampak še bolj presenetljivo pa je, kako je gospod Garkov še vedno optimističen. Mislim, da bi morali agencijam, ki dobro delujejo, dati na voljo ustrezna sredstva, da bodo svoje delo še naprej dobro opravljali. Hvala. Hvala, gospod Koeljo. Bi še kdo spregovoril? Ne. Želite vi to pokomentirati? Da. Hvala, gospod Koeljo, za vaš prispevek. Omenil sem, da bodo leta, ki so pred nami, eh, težka, polna izzivov eden ključnih eh, korakov na poti do centra odličnosti, ko gre za upravljanje sredstev in financ, pa bo, da eh, dosegamo rezultate kljub rezom v proračunu, kljub zmanjšanim sredstvom. Agencija proaktivno upravlja svoja sredstva zaenkrat, tako človeške vire kot finančne vire. Eh, trudimo se, da bi še naprej izvajali svoje prednostne naloge upam, da uh, bomo tako šli še naprej. Nisem toliko optimističen kot uh, poln zaupanja, da bo agencija uh, tudi v prihodne izpolnjevala pričakovanja vseh akterjev. Hvala. You, Garkov, Gospod Garkov, lahko še dodatno pokomentirate uh, študijo, ki jo bo agencija začela izvajati o pametnih mejah. To ste omenili prej v svoji predstavitvi. Kakšni so organizacijski viri za uspešno izvajanje eh, znotraj ustreznega pravnega okvira? Lahko malo več poveste o tem, prosim. Ajni. Da, seveda. Najprej bi rad podal še pojasnilo to študijo bo pripravila Evropska komisija, agencija bo proaktivno prispevala k tej študiji. Eh, poskrbeli bomo, da eh, bodo rezultati dobri, kar se tiče pametnih meja. Eh, delovni program vzpostavlja okvir za agencijo, da bo lahko načrtovala vire vnaprej, torej tiste vire, ki so potrebni za izvajanje sistemov pametnih meja. to bomo lahko začeli izvajati, ko se bodo končala uh, pogajanja o pravnem vidiku tega vprašanja in ko bo postavljena prav, pravna podlaga. Tudi, če se bo to začelo šele leta 2016, ne more agencija vsta čas uh, sedeti križem rok. Zato bomo že leta 2014 na podlagi informacij, ki jih uh, imamo v pravnem predlogu in na podlagi študije komisije, uh, ter v sodelovanju s Frontexom že proaktivno začeli pripravljati eh, ta projekt. Načrtovali bomo vire, ki so odraženi tudi v osnutku eh, večletne ocene eh, potreb po osebju. O tem lahko še razpravljamo. Upam, da bomo našli pravo ravnotežje. Eh, glede na situacijo v proračunu in glede na naše potrebe. Hvala. No no če ne želi spregovoriti nihče drug, če gospoda Garkova ne želite dodatno zasliševati, potem bomo šli kar na naslednjo točko. Ampak naslednja točka je načrtovana za 9.45, gospoda Protasjeviča še ni, zato predlagam, da imamo zdaj odmor, eh, torej 15-minutni odbor, potem pa ponovno začnemo. Hvala. Ja, ja, Thank you. No, bomo ponovno začeli. Izvedel sem, da gospoda Protaseviča, poročevalca, ne bo tukaj, da ga danes sploh ni. Nadomestila pa ga bo kolegica Jimenez Beseril, ki bo nakratko pokomentirala eh, predloge spremem, ki so bili vloženi, ko bi imel poročiloma. Naj vas. Uh, spomnim, da tukaj gre za skupno razpravo o mnenjih pravne službe in poročilih. Gospod Protasjevič je napisal poročilo o novih psihoaktivnih snoveh. Potem pa je tu še poročilo gospe Beseril, minimalne določbe glede elementov kaznjivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, kar zadeva opredelitev pojma droga. 157 predlogov sprememb je bilo vloženih k uredbi in 28 k direktivi. Bomo najprej prisluhnili gospe Jimenez Beseril, potem pa poročevalcem v senci. Mislim, da bi tukaj morali imeti predstavitev pravne službe, ki jo tukaj zastopa gospod Vizadžo. Gospod Visadžo, ste z nami? Izvolite. Grazie, signor Presidente. Thank you. Um... Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da sem lahko precej kratek, kaj ti v kar precej predlogi sprememb je naše stolišče že izraženo. Naj se skupaj umestim v kontekst. Pred sabo imate dva predloga. Eno za ureditev notranjega trga, ki zadeva omejitve glede nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, ki so še prav posebno škodljive. In drugo je direktiva, ki temelji na 83. členu prvem odstavku in bi naj spremenila obstoječi okvir iz leta 2004. Uvedli bi naj kazenske sankcije, ko gre za namerno kršitev trga, v tem pa se odloča pod uredbo o skupnem trgu. Želeli smo torej pogledati, ali obstajajo kakšni pravni pomisleki glede dejstva, da je uredba o notranjem trgu taka, da komisija sprema izvedbene akte glede vsebine, glede snovi, ki so še prav posebno škodljive. In te snovi bi potem bile podvržene kazenskim sankcijam pod to direktivo. Sklep, do katerega smo prišli, je, da je 13. člen uredbe o skupnem trgu nekoliko težaven. In zakaj? Zato, ker kriteriji, seznam kriterijev, po katerih komisija prepoznava snovi, o katerih govorimo, ni ta seznam ni izčrpen. To je jasno, še prav posebno, glede formulacije v 13. členu, prvi odstavek. To ni združljivo strukturo izvedbenih aktov. Po 91. členu pogodbe so to akti, ki samo izvajajo, ki torej samo podrobno določijo elemente, ki so že določeni prej. Če nimamo izčrpnih elementov na seznamu, potem lahko komisija doda nove kriterije in to ni združljivo z izvedbenimi akti in njihovo strukturo. Zato smo predlagali dve možne alternativi. Prva je ta, da bi komisija z delegiranimi akti lahko dopolnila te kriterije, če bi bilo to potrebno, ali pa da bi imeli zaprt seznam kriterijev zaključen seznam kriterijev v samem temeljem aktu. Drugi pomislek je povezan z dejstvom, da so predlogi, kot jih je podala komisija, nudijo nekakšno samodejno referenco na snovi, ki so prepoznane v uredbi o skupnem trgu in v kazenskem pravu držav članic. Tako da morajo torej države članice imeti za kazensko dejanje vsako dejanje, ki je povezano s trgovino, s temi snovmi. Predlogi pa se zdi, da ne upoštevajo dejstva, da lahko komisija tudi razkrije tveganja, ki so povezana z določeno snovjo in če ta niso zadostna, lahko tudi izozame določeno snov. In mislimo, da iz besedila komisije ni popolnoma jasno, da bi v tem primeru države članice morale to snov potem tudi omakniti seznama kazenskih snovi in ne bi smeli uveljavljati sankcij pri trženju ali prometu s takimi snovmi. To sta torej ti dve točki, kjer smo imeli pravne pomisleke. Potem pa imamo tudi kar nekaj predlogov sprememb, ki to že upoštevajo. Tukaj se lahko stavim, pripravljam se na vprašanja, če, misli, da, če kdo misli, da kaj še ni bilo jasno. Thank you, Mr. Vizačo. Now. Hvala, gospod Vizačo. Zdaj smo slišali pravno mnenje. Zdaj pa bo eh, gospa Jimenez Veseril predstavila predloge sprememb. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mm, kot ste eh, rekli, bom najprej predstavlja predloge sprememb, eh, tiste, ki zadevajo poročilo gospoda Protasjeviča. On eh, danes ne more biti z nami. Želim vas upozoriti, da bom eh, potem govorila še o direktivi. Tukaj je dobro zapisano, kaj vse on meni o tem, ampak kakršnokoli vprašanje, ki jih imate v zvezi z uredbo, pa morate nasloviti na, na gospoda Protasjeviča. Jaz na eh, eh ta vprašanje ne bom mogla odgovoriti, odgovarjala pa bom v zvezi z direktivo. Eh, predstavila bom zdaj poročilo gospoda Protasjeviča. Eh, 104 predlogi spremem so bili vloženi glede uredbe o novih psihoaktivnih snoveh. Poročevalec se eh, zahvaljuje vsem članom za dober pristop, ravnotežen pristop in pozdravlja večino predlogov sprememb. Pozdravlja eh, predloge sprememb, ki zadevajo večjo pravno jasnost te uredbe. V tem kontekstu bi rad podprl predloge sprememb, ki jih je eh, k členu 11, 12 in 13 podal gospod Het. To velja tudi za predloge sprejemem gospoda Trianta Fidilesa. Za nekatere se moramo še prepričati, eh, da za to upeseditvijo stoji ustrezna pravna razlaga. Eh, potem pozdravljamo tudi vse predloge sprememb, eh, ki zadevajo Eh, dopolnilno naravo ukrepov držav članic. Torej, države članice bodo lahko izvajale strože ukrepe, kot jih bo izvajala Evropska unija. Eh, poudarja potrebo po programih eh, preprečevanja in ozaveščanja. Eh, poleg tega je treba upoštevati statistične podatke. Tukaj uh, gospod Protasjevič uh, pozdravlja predloge sprememb gospe Matjo in gospoda Pirkarja ter ustrezne amandmaje odbora Envi. Um, gospod Protasjevič uh, podpira tudi predloge sprememb, ki uh, si prizadevajo za bolj dinamično izmenjavo informacij. Uh, pri tem mora MCDDA uh, biti. Uh, neke vrste posrednik. Potrebujemo pa tudi Evropsko bazo podatkov o novih drogah. Gospod Skurja je eh, podal ti predloge spremem, prav tako gospod Weber in gospod Rijanta Filides. Eh, gospod Protasevič bi rad. Eh, Povedal tudi, kateri eh, predlogi sprememb so problematični. Naprimer, eh, predlog gospoda Trianta Filidesa k členu 6, ko gre za eh, oslabitev vloge Europola pri ocenjevanju novih psihoaktivnih snovi. Gospod Protasjevič meni, da bi morali graditi na obstoječih orodjih in ne oblikovati novih. Obe agenciji ste občutljivi na različne vrste tvegan, ki jih lahko predstavljajo nove psihoaktivne snovi. Zato eh, bi morali uh, ustrezno oceniti tveganja, uh, ta tveganja pa bo potem uh, ocenil, uh, ocenila tudi agencija za spremljanje drog oziroma znanstveni odbor te agencije. Potem uh, predlog spremembe gospoda Skurje. Uh, ta tudi ni sprejemljiv za poročevalca. Poročevalec meni, da rešitve še nismo našli in da potrebujemo še več razprav na to temo. Eh, poročevalci v senci nas prirodujejo eh, izvedbenim aktom, eh, kot to meni tudi pravna služba Evropskega parlamenta. Poročevalec nasplošno zagovarja to, da se implementirani oziroma izvedbeni akti nadomestijo eh, s primernim izvajanjem te eh, uredbe. Na ta način bomo zagotovili mehanizme hitrega ukrepanja. O tem eh, pa je treba še razpravljati, zato da se bomo izognili oblikovanju kontraproduktivnih določb. Zelo previdni bi morali biti, predvsem pri devetem členu, ko gre za. Uh, uh, omejitve, ki niso trajne narave. Tukaj je treba upoštevati kriterije, naprimer, ko gre za uh, resne posledice ali celo smrtne žrtve. Eh, tukaj izvedbeni akti niso eh, najprimernejši način. Za zaključek. Eh, pa bom predstavila še svojo eh, direktivo in eh, predloge sprememb in zdaj bom spregovorila v španščini. <laughs> No, well, I should I go to with my okay. Eh, me gustaría en primer lugar. No, uh, najprej bi se zahvalila vsem poslancem in poslankam, ki so uh, predložili predloge sprememb k, k direktivi. Zdaj govorimo o direktivi, ne več o uredbi. Večina predlogov sprememb bo obogatila poročilo. Nekaj točk pa bi vseeno rada pokomentirala. Predlogi sprememb 7, 21 in 22 gospe Hed se nanašajo na to, da bi komisija dobila eh, več pristojnosti za izboljšanje priloge prek eh, delegiranih aktov namesto izvedbenih aktov. Mislim, da je to zelo zanimiva točka. Eh, moja skrb je, da če bomo imeli eh, mehanizem za hitro ukrepanje v primeru resnih tveganj, mislim, da bi se morali vključiti tudi delegirani akti. To velja tudi za 13. člen uredbe, ki se nanaša na eh, trajne umetve trga pri resnih tveganjih. Eh, o tej točki bom eh, še razpravljala s pravno službo, ki je tudi z nami. Potem zdravniško ukrepanje tukaj ne smemo izhajati iz trenutne direktive, kajti to je povezano z direktivo o zdravilih za človeško rabo prejeli 17. predlog spremembe gospe Intveld. Eh, eh, v ta predlog spremembe eh, so vključene tudi besede brez ekonomskega, gospodarskega dobička. Včasih se droge deli za ston, zato da bi spodbujali zasvojenost in s tem predlogom spremembe se iz tega razloga ne strinjam tukaj eh, tudi ne govorimo samo o uporabniku drog, o tem sem govorila že v tretjem členu svoje, eh, svojega poročila. Mislim, da to ni potrebno, eh, tega ni potrebno zapisovati eh, v predloge sprememb 11, 12, 13 in 14. Ti predlogi sprememb pa presegajo eh, obseg direktive. Politika na področju drog ni dovolj harmonizirana. Mislim, da če bi oslabili kakšno določbo, bi bilo to slabo, vsaj ne znotraj tega instrumenta. Eh, sama sem bolj za sodelovanje in harmonizacijo, zato da se bomo bolje borili proti trgovanju z drogami. Eh, tudi v tem primeru, ko govorimo o psihoaktivnih snovih, 20. Eh, predlog spremembe govori o ukrepih na ravni držav članic Eh, ki naj bi jih pregledali dve leti po začetku izvajanja. Eh, to je prekratko obdobje, da bi eh, imeli dovolj podatkov za oceno. Države članice morajo ukrepati, ko gre za omejevanje trgovanja z nezakonitimi snovmi. Zahvaljujem se tudi odboru Envi. Predlogi sprememb iz tega odbora so bili zelo koristni. Hvala. Oh, Hvala, mm, gospa Becerril. Zdaj pa poročevalci v senci. Se želi kdo javiti? Je kdo prisoten? Gospa Hed. Gospa Hed, kot poročevalka v senci, želite kaj pokomentirati glede teh predlogov sprememb, ki so bili ravno predstavljeni? Ja, tak so mike, ok, tak for eh, genomgonga. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev. Škoda, da poročevalca danes ni z nami. Dobila pa sem informacije, ki sem jih potrebovala, tako ali tako. Naj na kratko razložim torej svoje predloge sprememb. To je poročevalka omenila. Veliko število predlogov sprememb govori o vplivu parlamenta in o uporabi delegiranih aktov. Želela sem na kratko razložiti logiko za temi predlogi sprememb in upam, da bodo druge politične skupine lahko to podprle. Najpomembnejša stvar za me je, da predstavim predloge sprememb za uredbo in direktivo v svojih predlogih sprememb. Jasno povem, da so kriteriji za oceno tveganja nekaj, kar mora biti snožal naprej. Če komisija meni, da je te kriterije potrebno spremeniti, potem lahko to stori z delegiranimi akti. To bi potem jamčilo pravno jasnost, gotovost in tudi vpliv parlamenta. Kar se tiče direktive, imam predlog sembe ena, glede odločitev, glede kazensko-pravnih aktov, kjer bi parlament bil kot so zakonodajalec vključen v to. In to je zelo pomembno za pravno gotovost. Prav tako sem razmišljala o vodnih besedah komisije, morda sem to napak razumela, vendar pa šlo je za možnost držav članic, da gredo dlje, kar se tiče zakonodaje glede drog. Morda. Sprašujem se, če države članice sploh želijo sprejemati zakonodajo na tem področju, raje kot na evropski ravni. To me je nekoliko skrbelo, ne vem, morda sem napak razumela besede komisije. Vendar pa, To je nekaj, o čemer smo razpravljali tukaj na, pri tem poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kakšna pripomba, še kdo? Še kakšen poročevalec o senci? Gospod Brons? Še kdo? Še kak poročevalec o senci? Ne, potem imate besedo, gospod Brons. Shadow, uh, nisem poročevalec o senci. Je pa razlika med tem da govorimo, da je nekaj treba storiti, potem pa, ko se gledamo predloge. Prepoznavanje težave je um, bolj enostavno kot rešitev. Nove snovi niso vedno pokrite s kazenskim pravnimi akti in to morda mladi jemljajo rekreacijsko, morda tudi starejši. In potem se spremeni obnašanje, razmišljanje, čutno zaznavanje, obnašanje, eh, čustveno obnašanje in ima lahko to tudi drkosežne posledice. Identiteta snovi pa je morda znana po imenih, ne pa po snoveh. Vse čas se namreč sestavine spreminja in so pred zakonodajo. Zanimivo je, da je v poročilu rečeno, da prihajajo iz tajnih laboratorijev v državah razvoju, kot so Kitajska in Indija, ki se zdi, da nimajo zakonodajnega okvira, da bi nadzirali proizvodnje. To se mi zdi nekoliko ironično v primeru Kitajske, da jim lahko uspeva tako zatirati nekatere druge dejavnosti, ne pa škodljivih ekonomskih dejavnosti. Je pa tudi res, da Evropska unija želi hitro skeniti trgovinske sporozume s temi državami, želimo biti globalni, želimo potem imeti uradne kanale trgovine brez teh lažnih opisov. Potem pa tudi EU pravi, da je to mednarodna država in to je tudi res, tako da potrebujemo rešitev na ravni EU vendar pa seveda mednarodno in EU to še ne pomeni, da sta to sinonimna izraza. Globalne težave zahtevajo globalne rešitve, ki jih lahko dosežemo samo z globalnimi mednarodnimi sporazumi, s podpisniki vseh držav, ne samo 28. V poročilu vidim tudi pomislek poročevalke, da bodo ukrepi držav članic pri reševanju teh težav lahko grožnja enotnemu trgu. To se mi zdi oznemirljiva pripomba. V bistvu se zdi, da nas to najbolj skrbi. Težava pa je seveda v tem, da je odprtje meja ostvarilo enotni trg, ne samo pravnih dobrin, temveč tudi trgovanja z nezakonitimi snovmi in tudi plodov nezakonitih dejavnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Bronc, še kdo kakšno pripombo? Ne. Potem pa morda komisija ali predsedstvo. Želite oceniti predloge sprememb? Predstavnik komisije, gospod Spinon. Gospa Spinon, se upravičujem. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospe Jimenez in gospod Obronso, za njune misli o svežnju psihoaktivnih snovi. Naj najprej pozdravim obe poročili poročevalcev. Sta zelo konstruktivni in mislim, da bomo tako imeli bolj ločen sistem spopadanja z novimi psihoaktivnimi snovmi. Prav tako naj povem, da se nam predlogi sprememb poslancev zdijo zelo ustvarjalni, konstruktivni in tako bomo imeli dodatne zamisle, kako izboljšati predlog komisije. To je zelo dobro za razmislek. Podrobno jih bomo pregledali, že sedaj pa lahko rečemo, da je veliko predlogov sprememb takih, da nam bodo pomagali pri dosegi cilja povečanja hitrosti in očinkovitosti sistema za boj proti novim psihoaktivnim snovem. Prav tako bomo nadaljne pojasnili interakcijo med nacionalnimi in evropskimi ravnmi za boj proti novim psihoaktivnim snovem psihoaktivnim snovem. Zabeležili smo si mnenje pravne službe parlamenta glede uporabe delegiranih in izvedbenih aktov. Naj povem še enkrat razloge, zakaj je komisija predlagala uporabo izvedbenih aktov. Zato, ker predlagamo jasne kriterije, glede katerih potem sprejemamo odločitve za omejevanje snovi. Seveda pa bomo še nadalje preučili to mnenje in smo pripravljeni sodelovati s parlamentom, da bi našli ustrezno rešitev za to. Kar se drugih vprašanj tiče, ki ste jih omenili na poročevalca, pa tudi kar se tiče prilogo spremljiv. Hvala lepa za konstruktivno in očinkovito delo na temo psihoaktivnih snovi. To nam bo pomagalo doseči dogovor, kar se da hitro. Hvala lepa.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 predlagano uredbo 6. in 7. februarja na dveh sestankih. Predsedstvo je prvi dan sestanka 6. februarja predstavilo revidiran predlog uredbe, osnutka uredbe za nove psihoaktivne snovi. Imeli smo prva tri poglavja in prvih 13 členov. To je bilo revidirano besedilo. Potem vključili smo pripombe držav članic odbora Libe, prav tako pa tudi predloge komisije in pravnih služb sveta. Razprava je bila dvodelna. V prvem delu smo nadaljevali protno branje besedila 456, poglavje 456. Imeli smo analitično predstavitev členov, slišali smo pripombe držav članic. V drugem delu razprave pa smo v drugem branju pregledali poglavje 1.2 in člena 1.2 v revidiranem besedilu. Predsedstvo je pozvalo države članice, da naj pošljajo pisne predloge glede specifičnih točk, da bi preformulirali določene predloge, podali predloge in končni rok je bil 20. februar za revidirano besedilo. To potem poslano državam članicam pred naslednjim sestankom delovne skupine. Za zaključek lahko rečemo, da je osnutek uredbe v fazi pregledovanja. Predsedstvo bo odbor Libe še naprej obveščalo o našem delu, kar se tiče napredka razprav. Naslednji sestanek delovne skupine v svetu pa bo 27. februarja. Hvala lepa. Ok, misliš, Raptaki. Hvala lepa, gospod Raptaki. Slišali smo predsedstvo in komisijo. Še kakšna pripomba? Ne. Potem vračam besedo poročevalcema. Besedo dobi gospa Jimenez Peseril. Gracias, Hvala, gospod predsednik. Rada bi se ponovno zahvalila vsem poročevalcem v senci, poslancem in poslankam, ki so vlagali predloge sprememb. Te predloge sprememb eh, so izboljšali številne točke te direktive in tudi uredbe. Zahvaljujem se tudi komisiji, ker je upoštevala eh, predloge sprememb gospe Het. Eh, tudi sama sem to predlagala v povezavi z delegiranimi akti. Delali bomo s pravno službo in bomo več čas na voljo, da bomo dosegli dogovor. Eh, ta stvar nas skrbi in eh, želimo, da bi delali predvsem na podlagi delegiranih aktov in neizvedbenih aktov. Eh, zahvaljujem se tudi eh, grškemu predsedstvu za delo na tej direktivi in uredbi. Svetu se zahvaljujem. Ves čas bomo spremljali dogajanje in bomo tudi pripravljeni na sestanku 27. februarja. Hvala, gospa Jimenez Beseril ravno pravi čas, da nadaljujemo z naslednjo točko. Imeli bomo skupno razpravo o točkah 9 in 10. Sporazum med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. In pa sporazum o poenostavljanju, poenostavitvi izdajanja vizumov. Poročevalka je gospa Marija Gabriel. ki nam bo predstavila situacijo. Ti sporazumi so povezani in vemo, da Evropski parlament mora podati svoje soglasje, preden eh, taki sporazumi stopijo v veljavo. Prisluhnimo gospe Gabriel, potem pa še poročevalcem v senci. Izvolite. Merci, monsieur le président. Chers collègues, tout d'abord, je voudrais remercier la... Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi, naj se najprej zahvalim komisiji za predlog o ponovnem sprejemu oseb, ki pribijo brez dovoljenja za Azerbajdžansko republiko, če si želimo dosledno predstavitev poročil, se moramo zavedati dejstev. 30. januarja letos smo v odboru Libe imeli priložnost za prvo izmenjavo mnen s komisijo in to je bil, bil zelo ploden sestanek in smo tako lahko dosegli napredek pri našem delu. Ta prva izmenjava mnen je bila upoštevana, prav tako pa smo upoštevali tudi mnenja odbora AFET. To smo si ogledali in potem tudi glasovali. Danes pa bi rada omenila postopkovni in politični pomen tega postopka. Kar se postopka tiče, gospod predsednik, sami ste spostavili, da bo parlament sprejel dve priporočili. Tukaj uvajamo nova pravila, postopki bodo poenostavljeni, bolj gladki. Kar se tiče političnega pomena, pa je podpis obih sporozumov rezultat dobre volje Evropske unije in tudi Azerbajdžana v zadnjih letih, da okrepimo sodelovanje to je lahko primer za druge partnerske države. To je dober primer, kako je mobilnost oseb nekaj, kar želimo spodbujati. Poglabljanje naših odnosov za Azerbajdžansko republiko bo pomagala razširiti meje območja svobode in pravice in to je tudi pomembno za celotno področje mobilnosti, kar se tehničnih specifik poenostavitvi izdajanja vizumov tiče, pa naj se dotaknem glavnih točk. Imeli bomo desetdnevno obdobje za izdajo viz, to je bilo skrajšano. V specifičnih primerih se lahko to zmanjša tudi na dva dni, v drugih primerih pa do 30 dni, če je to potrebno. Dokumenti, ki so potrebni za pridobitev vize, so sedaj omejeni za določene kategorije ljudi in za tiste, ki imajo diplomatske vizume, diplomatske potne liste, za nekaj dni sploh vize ne potrebujejo. 35 evrov stane viza, nekateri pa so oproščeni plačila te dajatve. Potem, kar se tiče večkratnih stop izpitnih viz za nekatere druge kategorije ljudi, tudi člane družine, to sedaj možno. Potem pa drugi sporozum, ponovnem sprejemu oseb. Tu moramo vedeti, da so kriteriji ponovnem sprejemu oseb otemljeni na popolni vzajemnosti. Sporozum tudi od samega začetka izpostavlja, da je uporaba sporozuma taka, da moramo spoštovati človekove pravice. Tehnične specifike postopka so tudi vključene. Prav tako imamo tudi seznam dokumentov, ki so potrebne za ponovni sprejem oseb. Ena od možnosti je pospešen postopek, ki je veljavn za tranzit. Pravila za sprejem oseb veljajo tudi za različne kategorije oseb. To so ljudje, ki so se odrekli državljanstvo, ne da bi potem dobili državljanstvo druge države, naprimer ljudje ki so po prošnji pridobili veljavno dovoljenje za prebivanje ali imajo veljavno vizo. Pravila, glede ponovnega sprejema vse, pravijo tudi za družinske člane in v tem trenutku bi vas rada spomnila na to, da govorimo tukaj še o posebnem primeru Irske, Združenega kraljestva in kraljevine Danske kot poročevalka sem odprta za pripombe kolegov. Pripravljena sem na predloge, tudi kritike, obe poročili. Predlagata mešen upravljanje odborov in sicer zato, da bi na ustrezni način izvajali sporozuma. Imeli bi o tem odboru tako predstavnike EU kot predstavnike Azerbajdžanske republike. Evropska komisija in tudi strokovnjake držav članic bodo sodelovali pri tem odboru. Rada bi priporočila Evropski komisiji, da pa pregleda delovanje tega mešanega odbora prihodnje, da bi tudi parlament bil bolj vključen v to. Cenimo, vemo, da so omejitve pri naših priporočilih. Prav tako pa bi želela poslati komisijo, da naj obešča parlament o izvajanju tega sporozuma v vseh fazah, da bomo vedeli, kje smo, kako napredujemo. To je del dobrega sodelovanja med institucijami. Še časovni razpored, rok za priloge smo imeli 18. februar podne. Naj pojasnim, da so lahko preženi samo postopkovni prilogi sprememb. 20. februarja pa bomo glasovali odbor o tem. Upam, da bomo nadaljevali v duhu kompromisov z našim delom. Zaenkrat delo tako poteka. Vabim pa vse kolege in druge politične skupine, da mi izrazijo podporo, tako da bo parlament lahko na ustrezen način obveščen o tem, pa tudi, da bomo lahko poslali jasno politično in postopkovno sporočilo in bomo nakazali, da je da so naši odnosi z Azerbajdžansko republiko in kar se odvija dobro in da gremo v pravi smeri. Hvala lepa, gospa Marija Gabriel. Sedaj pa poročati v senci Ždanoka, prosim. Uh, Hvala lepa. Najprej želim čestitati poročevalki Mariji Gabriel za pripravo poročila. Skupina zelenih se zavzema za ponestitev izdajanja vizomov. To je načelno stališče, kar se Azerbajdžana tiče. Pa celo izpostavljamo potrebo potem, da postopek ponestavitve viz organiziramo tako, da bo se skupaj potekalo hitro in simultano z drugimi državami vzhodnega partnerstva. To je zelo občutljivo vprašanje. Veste, da obstaja težava med Armenijo in Azerbajdžanom. Z Armenijo smo dosegli dogovor nekoliko prej, z Azerbajdžanom sedaj nekoliko kasneje. Moja skupina je predlagala, da bi to potekalo simultano to pa se ni zgodilo prav. Sedaj pa smo zelo veseli, da je ta sporazum z Azerbajdžanom v pripravi. Čestitamo vsem, ki so prispevali k dosegi tega dogovora. Še ena točka. Sporazum o ponovnem sprejemu oseb. Naše načelno stališče je, da smo proti pogojevanju med tema dvema sporazumoma. Še prav posebno v primeru, kjer imamo regije, ki so se odcepile in potem mm, težave, ki jih imajo ljudje v teh regijah in tako dalje in tako dalje. Nekaj nevarnosti torej je, kar se tiče svoboščin, kar se tiče varnosti oseb, ki bodo predmet tega ponovnega sprejema. Zato se je naša skupina omejila od eh, podpore glede dogovora o ponovnem sprejemu oseb. Ne bomo ga podprli. Hvala lepa, gospa Ždanoka. Še kdo? Gospod Brons, da, beseda je vaša, potem pa dobi besedo komisija. Uh, Hvala lepa. Ljudje, ki prebivajo brez dovoljenja. To se mi zdi čudovito eufemizem za tiste, ki nezakonito prebivajo, tako bi to sam imenoval. Neurejeni priseljenci. Verjetno imamo kakšne metafore v angleščini za dogovor, ki se zdi zelo ravnotežen, v bistvu pa je popolnoma enostranski. Če to obstaja, se tega ne morem spomniti si bom pa izmislil kaj, če se tega ne spomnim. Mislim, da sta ta dva primera dober ozor za vse skupaj. Res sta to dva primera. Prvi gre, pri prvem gre za ponovni sprejem oseb, ko osebe iz določene države, ki prebivajo v drugi nezakonito, brez dovoljenja, če želite, morajo biti sprejete strani svoje države. To je dvostranski sporozum, to velja za državljane obeh držav in tudi za tiste, ki nimajo državljanstva. Je pa določeno neravnoteže. In sicer lahko imamo samo. nekaj več azerbajdžancev, ki živijo nezakonito v Evropski uniji, kot je pač državljano Evropske unije, ki nezakonito živijo v Azerbajdžanu. To je ena težava. Druga manjša težava. Države morajo sprejemati svoje državljane, to morda niti niso njihovi državljani, če so se lahko odrekli državljanom, torej če se bo Azerbajdžan obvezal, da stori nekaj, kar že tako ali tako mora početi v zameno za to, da se države članice potem obvežajo, da bodo sprejele državljane, ki se pa tih otapijo v Azerbajdžan. in ki predvsej poberejo tudi uh, iz naslova socialne varnosti, potem bo to kar predvsej številčno, verjetno. Potem liberalizacija viz. Tudi tukaj je dvostranski sporozum. Državljani Evropske unije bodo lahko potovali v Azerbajdžan po poenostavljenem postopku in bodo imeli možnost, da ostanejo le nezakonito, vendar pa mislim, da prav veliko ljudi o tem ne razmišlja. Potem bodo Azerbajdžanci lahko potovali v Evropsko unijo precej enostavno in se vrnili, ko bodo končali eh, svoje delo ali ko bodo pač želeli se vrniti. To se mi ne zdi prav obojestransko. Hvala lepa, gospod Bronc, sedaj pa komisija ali grško predsedstvo, svet. Gospod Nils Kolman je v imenu komisije tukaj, imam prav. Želite spregovoriti, prosim. Hvala lepa, predsednik. Prisrčna hvala poročevalki za poročilo in za pripombe spoštovanih poslancev poročilo je zelo pozitivno, zato ga pozdravljamo. Imamo nekaj vsebinskih popravkov, to lahko predamo poročevalki ločeno obravnavo. Poročilo upravičeno izpostavlja dejstvo, da delujemo v okviru vzhodnega partnerstva, v okviru katerega smo se odločili, da bomo ustvarili perspektivo za brezvizno potovanje držav članic v tem partnerstvu in sporozum uspremo vseb in opostaviti zdaj na vizom, ta da sporozum sta korak pr, od, prva koraka v to smer, tako bi naj olajšali mobilnost, to pa bi naj storili na varen, učinkovit način in zato je dogovor o ponovno sprejemu oseb pomemben. Ta prva koraka v tem postopku sta pomembna za azerbajdžance, Azerbajdžan si želi napredovati s tem postopkom kar se da hitro in želi, da bi stopila vlevo kar se da hitro. Zato je priporočilo poročevalke toplo sprejeto, da bi naj to potrdili, kar se sporozumemo o ponovnem sprejemu oseb. Lahko podrobnosti najdete v poročilu. Tukaj je to vse obsegajoč predlog, gre za vsebino in postopke, ki so potrebni za vsako dnevno izvajanje tega postopka in tudi za izvajanje tega postopka strani Azerbajdžana. Sporazum ima tudi vsa jamstva za spoštovanje temeljnih pravic, tako da zagotavljamo, da ne bomo nikogar venili v Azerbajdžan, ki je izpostavljen kakršnekoli nevarnosti. Kar se tiče specifičnih priporočil, vključevanja Evropskega parlamenta v skupni odbor za ponovni sprejem. Tukaj obstaja nekaj omejitev, to je res, to je institucionalno vprašanje, glede katerega pa mislim, da bi naša pravna služba imela odločno mnenje, kar se tiče popolnoma političnega pogleda na to, pa bi dejal, da gre za tehnični organ za podrobne razprave o vsakem dnevnem izvajanju sporazuma, ki ne vključuje političnih organov kar se nas tiče, bi se morda morali osredotočiti na to, da dobro obveščamo parlament o izvajanju ne samo tega sporozuma, temveč vseh sporozumov o ponovnem vračanju vseb Evropske unije. To skušamo že zagotavljati, lahko pa si ogledamo možnosti za nadaljno izboljšavo. Hvala lepa za enkrat. Če mi dovolite, gospod predsednik, pa bi predal besedo kolegom, ki bi podali še nekaj več podrobnih pripomb glede sporozumov poenostaviti izdajanje vizumov. Eh, Prav. Dedrik Palman je drugi predstavnik, prosim. Chairman. Hvala lepa, predsednik. Dobro jutro vsem. Najprej bi se tudi sam rad zahvalil poročavki za pozitivno poročilo. Mislim, da tako kot je kolega že dejal, sta to pomembna sporozuma v naših odnosih z Azerbajdžanom in potem tudi v širšem kontekstu z vzhodnim partnerstvom pozdravljamo pozitivno poročilo. Mislim, da ste bili izpostavljeni dve vprašanji. Nakratko bi se rad tega dotaknil. Najprej, kar se potencijalne drežbe Evropskega parlamenta tiče v mešanem odboru, skupnem odboru. Tukaj se strinjam z mnenjem, ki ga je izrekel kolega, kar se tiče sporozuma o ponovnem sprejemu oseb. To je tehnični odbor, gre za institucionalno vprašanje in v členu je zapisano, da Evropska unija predstavlja komisija. Tako da ne vidim možnosti pravzaprav, da bi parlament lahko sodeloval v takih odborih. Po drugi strani, seveda, kot je dejal kolega, pa lahko zagotovimo več informacij, kaj se dogaja v teh odborih, ki so zelo tehnični in to bomo z zadovoljstvom posredovali parlamentu. Kar se tiče drugih vprašanj, spoštovanih poslancev, glede prebivanja Azerbajdžancev v šengenskem območju. Ne gre za liberalizacijo viz, gre za poenostavitev izdanja vizumov. In tako že odgovarjamo na to vprašanje v bistvu, kaj ti Azerbajdžanci, ki bodo na območju Evropske unije, bodo, kar se tiče tega sporozuma, to počeli na podlagi kratkoročnih šengenskih vizumov tako da bomo imeli omejen čas za to, da ostanejo na šengenskem moču. Če bi ostali predolgo, bi potem seveda sporozum o ponovnem sprejemu vse postal veljaven in bi jih potem pač vrnili, če bi oseba ostala na zemljo predolgo, brez vize. To torej mislim, da ni vprašljivo. Zahvaljujem se parlamentu za to, da bi hitro ratificirali sporozume. To je vse. Hvala lepa. Dev, Hvala lepa, gospa Aleksandra. Morda še eh, kakšna predstavnica Evropske komisije? Ne. Morda bi želel besedo še kdo iz vrst grškega predsedstva? Ne. Dobro, nobenih nadaljnih komentarjev. Potem pa dobi besedo gospa poročevalka, če želite. Gospa Marija Gabriel. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zgolj zahvalila kolegicam in kolegom za prispevke, hvala lepa tudi komisiji za pozitivni sprejem tega poročila. Zahvaljujem se tudi komisiji za natančnejše pojasnitve, kar se tiče priporočila Evropskega parlamenta v zvezi z zamešanim odborom. Razumem meje predloga, razumem tudi, da je to medinstitucionalna zadeva, ampak vendarle bi se rada navezala na to, kar je dejala komisija, da bi morali več razmisliti o tem, da bi dali nam več informacij o tem, kar se dogaja v teh tehničnih odborih. Hvala še enkrat za dobro sodelovanje in za dialog. Pozivam kolege, da ne se zauzamejo za to, da bi hitro dosegli napredek pri tem dosjeju. Kajti to je pomembno za poglobitev odnosov med Evropska unija in Azerbajdžan. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše poročilo. Sedaj pa je pred nami, so pred nami točka 11, 12, 13, 14 in sicer gre tukaj za dogovor s Švicarsko konfederacijo. O podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu. Isto velja tudi za Republiko Islandijo, Potem imamo isti dogovor s kraljevino Norveško in pa isti dogovor s knježevino Lichtenstein. Torej, obravnavali bomo osnutek poročila. Štiri dogovori so predmet a, odobritve Evropskega parlamenta. Torej, Evropski parlament mora to odobriti, preden začne veljati. Besedo dobi najprej kolegica Mecola, ki bo predstavila priporočila, potem bomo eh, imeli čas za razpravo. Torej, gospa Mecola, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, treba je okrepiti Evropske azilni podporni urad, zato da bo ta dosegal svoje cilje. 49. člen pravi, da bomo sklenili določen sistem oziroma dogovor in specificirali način, in pa, eh, torej način sodelovanja Islandije, Švicarske konfederacije, Kraljevine Norveške in pa Lichtensteina pri eh, eh, Evropskem azilnem podpornem uradu. To bo pomembna razsežnost. Zlasti bomo povečali delež strokovnega znanja med specifičnimi državami in pa Evropskim azilnim podpornim uradom. To bo v korist vseh, kot ste dejali, gospod predsednik. Zato je potreben postopek odobritve Evropskega parlamenta. Prepričana sem, da bo Evropski parlament lahko podporil te dogovore o podrobnostih njihovega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu, kar se da hitro veselim se tudi sodelovanja s poročevalci v senci. Naj nekaj povdarim, kar se tiče Švice. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi dobili nekaj pojasnitev o rezultatu um, referenduma in pa da bi preučili, ali bo imelo to kak vpliv na odnose med EU in pa Švico in pa na to poročilo. Veselim se kakršnih kolih pogledov, ki jih imate v zvezi s tem, ali od poslancev ali pa od komisije. Hvala lepa, gospa Mecola. Morda bi najprej dobil besedo gospod Moraves, poročevalec v Senci. Želite besedo? Hvala lepa, predsednik. Gospa Guillaume je pravzaprav poročevalka v Senci ampak žal ima ta hip usporedni sestanek in ne more biti z nami. Torej v njenem imenu bi nekaj povedal, če je to v redu. Dobro. Torej, odeležba pridruženih držav pri odboru je logični korak, um, kajti so tudi pridružene države dublinskega sistema. To je tudi jasna dodatna vrednost, naprimer, kar se tiče izmenjave najboljše prakse, strokovnega znanja, podpore pri nujnih primerjih in pa pri analizi. Potem je tu seveda tudi sistem um, zgodnega obveščanja in pripravljenosti. Odbor že sodeluje s temi državami uh, pri določenih dejavnostih cilja, da bi povsem podparili, podparli dogovore oziroma da bi parlament hitro podparil te dogovore, o katerih danes govorimo. Pred kratkim pa je v Švici bil um, referendum, ki pa ne bo vplival na odnose. Torej, mi prosimo predstavnike komisije, ki so danes tu, pa morda tudi pravno službo Evropskega parlamenta, naj komentirata, možnem, naj komentirata možni vpliv zadnjega dogovora v Švici na ta dogovor. Kakšen vpliv bo imelo to na eh, podrobnosti eh, sodelovanja Švice pri Evropskem azilnem podpornem uradu? Morali bi razmisliti o možnosti, da bi uložili pogajanja, ampak kar se tiče dogovora s Švicarsko konfederacijo o podrobnostih, moramo slišati odgovor komisije in to bomo tudi vzeli zelo resno v luči preteklih dogodkov. Hvala lepa, kolega Moraes. Sedaj pa dobijo besedo Cecilija Wikstrom, ki je sicer ne vidim. Potem. Tudi Jean Lambert eh, ni tu, gospoda Kirko pa ni. Gospod Brons, torej. Da. Videti, da bom govoril v imenu tistih, ki niso prisotni. No, v vašem lastnem imenu, pravi predsednik. Če. Lahko se vprašamo, ali so. Švicari pod velikim pritiskom popraševan po azilu. Zakaj iščejo, odgovor ne, zakaj iščemo sodelovanje z njimi? Verjetno zaradi finančnih koristov ali pa zato, da bi prosilci za azil a, dobili dom. Vprašati se moramo, koliko prosilcev za azil je prišlo v Evropsko unijo neposredno iz držav, iz katerih so prebežali kajti EU nima ja, neposredne meje z državami, odkudar pridejo. Če obidajo prve varne države, potem bi lahko postali resnični prosilci za azil, potem pa bi postali eh, priseljenci eh, izbire. Številni severnoafričani so ušli iz svojih držav v zelo prijazne zahodne države. Subsaharski afričani so prišli številne države preden eh, so potem tvegali eh, svoje življenje v čovnih. Ironično, ta razprava poteka štiri dni po švicarskem referendumu. Referendum je bil v nedeljo, ampak tukaj ni šlo za prosilce za azil. Mislim, da bi se morali zavedati, da uh, je bil namen posem uh, nezmotljiv. Gospod Brons, besedo. Hvala lepa. Sedaj pa komisija in pa predsedstvo, če želite podati svoj prispevek. Mesija Katot, gospa. Gospa Katot, predstavnica komisije, beseda je vaša. Oziroma predstavnik, izvol, uprostite, izvolite. Hvala lepa za vprašanja, hvala lepa za komentarje o dogovoru sa Švicarskom konfederacijom, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško in pa Kneževino Lichtenstein o podrobnostih njihovega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu, kot je omenila gospa poročevalka. Se tudi komisija zaveda pomena tih dogovorov. Kajti to so pridružene države, ki se delujejo tudi v dublinskem sistemu. Tukaj gre za izmenjavo informacij, dobre prakse in pa drugih dejavnosti, naprimer izmenjava informacij o a, državi izvora. Rad bi odgovoril na vprašanje v zvezi z referendumom v Švici. Komisija bi rada povdarila sledeče. Posledice referenduma v Švici so sedaj predmet analize sedaj se ukvarjamo z analizo. Švicarska vlada mora sedaj izvajati to odločitev referenduma. Komisija bo natančno preučila kakršnokoli odločitev, ki jo bo sprejela švicarska vlada na tem področju. Rad bi povdaril še nekaj. V dogovoru je določba, ki povezuje dogovor za torej dogovor o, eh, ta dogovor z Dublinom. To pomeni, da če se konča udeležba pri Dublinskem sistemu, potem se bo končal tudi ta dogovor o podrobnostih sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu. Potem pa kar se tiče um, pritiska v teh državah. To ste omenili. Komisija bi rada povdarila sledeče dejstvo. Te pridružene države so pokazale velik interes za ta dogovor. In v te države prihajajo določeni, eh, določ, prihaja določeno število prosilcev um, um za azil. Norveško je morda izjema. Kajti tukaj eh, tja je prišlo veliko prosilcev za azil iz Sirije. In komisija meni, da je ta kšen dogovor eh, v resnici dodana vrednost za obi strani. Upam, da sem odgovoril na vprašanja poslancev in pripravljen sem še na nadaljne pojasnitve. Hvala lepa, predstavnik komisije. Sam bi postavil vprašanje. Vsi imamo pred očmi ta referendum, ki eh, se je odvijal zadnje konec tedna v Švici in doživel je tudi velik medijski odmev in eh, ta je sprožil tudi precejšno zaskrbljenost pri nas, kajti mi še vedno verjamemo v evropske ideale, v evropske, evropske postopke in v Evropsko unijo. Eh, Švica je partner, ki ga moramo spoštovati. To velja za vse partnerje, s katerimi imamo odlične odnose. Torej. Komisija mora sedaj preučiti, kakšne posledice bo imel ta referendum za odnose. Prosim, če to komentirate. Upam, da lahko podam še dodatna pojasnila. Pomemben vidik, ki sem ga že poudaril, je odnos z dublinskim sistemom. To pomeni, da če bi Švica zaključila s svojo udeležbo pri dablinskem sistemu, bi imelo to neposredne posledice na izvajanje tega dogovora. Potem analiza referenduma v Švici, kar se tiče švičar, švicarske udeležbe pri različnih vidikov evropskih politik. Torej, ta analiza ta hip ni možna. Mislim, da to presega kontekst tega dogovora. Komisija mora počakati na švicarsko vlado, ki bo začela izvajati to odločitev. To dan švicarska vlada do sedaj še ni sprejela odločitve o tem, kako bo začela izvajati um, rezultate referenduma. Zato vam ta hip o tem vidiku ne morem podati več informacij, kajti čakamo na odločitev švicarske vlade. Seveda pa bomo to natančno analizirali. Seveda bomo preučili posledice za notranje zadeve. In seveda vas bomo obvestili o rezultatih te analize. Hvala lepa. Dobro, to smo vzeli na znanje. Sedaj pa grško predsedstvo. Želite besedo? Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, prihajam iz stalnega predstavništva Grčije. Lepo se zahvaljujem poročevalki za ta poročila. Mislim, da so dogovori s temi državami po podrobnostih sodelovanja pri Evropskem azilnem eh, podpornem uradu zelo pomembni. Na svetu za zunanje zadeve so bile sprejete tudi relevantne odločitve v zvezi s tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa nazaj k poročevalki. Gospa Mecola, želite sklepno besedo? malo bomo presegli čas, ki smo ga namenili temu vprašanju. Ampak izvolite. Hvala lepa, kratka bom, gospod predsednik. Govornica ne govori v mikrofon. Veselim se hitrega zaključka tega postopka. Toda, želela bi si več podrobnosti od komisije, potem ko bo analizirala posledice nedelskega referenduma. In pa želim se tudi več eh, podrobnosti eh, eh, pravnega odbora Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa. Dobro, toliko o tem. Sedaj pa nadaljujemo za naslednjo točko. To je točka 15. Razširitev uporabe uredbe o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito evra proti ponarajanju na nesodelujoče države članice. To je program Perikles. Besedo dobi poročevalec. Najprej bomo prisluhnili poročevalcu potem pa poročevalcem v senci, morda eh, tudi komisiji in pa predsedstvo. Najprej dobi besedo gospod Diaz de Mena. Izvolite. <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Predlog uredbe, s katerim se ukvarjamo, želi razširiti eh, delovanje tega programa na deset držav članic eh, ki ne uporabljajo evra kot enotne valute. E, in e, sicer gre za program Pericles 2020, ki ste ga omenjali tudi sami. Teh deset držav e, je Bolgarija, Hrvaška, Danska, e, Litva, Združeno kraljestvo, Češka republika, Litva, Švedska in Romunija. pri Periglusu gre za nadaljevanje programa, ki je bil vzpostavljen eh, sklepom sveta 2001 skozi 923 ES. Mm, prišlo je že do prejšnjih eh, sprememb in sicer eh, s ciljem, da se ustvarijo ukrepi, ki bodo učinkoviti pri zaščiti evra pred ponarejanjem. Želim vas spomniti, da sem že v prejšnjem mandatu pripravil sedem ali osem poročil na to temo. Pravna podlaga eh, za predlog sta člena 133 in 139 pogodbe o delovanju Evropske unije za izvajanje širitve programa Perikles, pa bomo ta predlog uredbe razširili in eh, se, eh, oziroma in izhajali iz člena 352 pogodbe o delovanju Evropske unije. Ocenevanja v letih 2004 in 2011 so pokazala, da je program dosegal svoje cilje in da bi se moralo z njim nadaljevati. Mislim, da bo razširitev programa na teh deset držav članic. Eh, prispevala k njegovemu izboljšanju in pripomogla k večji učinkovitosti eh, eh, preprečevanja in kazenskega pregona ponarejanja evra. Na koncu naj povem še naslednje. Financiranje je eh, omejeno, torej znaša samo milijon evrov, to je zelo majhna vsota glede na prizadevanja in učinkovitost, ki jo dosega Olaf. E, toliko sem želel povedati. E, to je vse z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalce v senci. Gospod McIntyre, najprej vi dobite besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Veste, da govorim kot poročevalka o programu Perikles. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Diasu Demeri za njegovo delo na tem programu. Zelo dobro sta sodelovala. Povsem podpiram vse, kar je povedal. Mislim, da je zelo pomembno, da se program Perikles razširi na tiste države članice, ki niso uvedle evra. Ker ti pravzaprav nas to vse zadeva, vsi potujemo znotraj Evropske unije in pomembno je, da vsaka država članica lahko zaščiti evro pred ponarajanjem. To ne more veljati samo za tiste države, ki so uvedle evro, ker ti to nas zadeva vse. Zato mislim, da je zelo pomembno, da ta program razširimo na države, kot je naprimer moja. Poleg tega bi rada se pridružila tudi temu, kar je rekel gospod Mera. To je stroškovno učinkovit program, ne zahteva veliko denarja, zelo dobro ga uporabljamo in ja, tudi pregled tega programa do sedaj je bil izredno pozitiven. Torej, stotodno podpiram to, kar je predlagal gospod Dias de Mera. Hvala lepa, gospod McIntyre. Gospod Pirini, predstavnik komisije. Gospa Pierini. A, ah, gospod Brons. Se opravičujem, znova ste vi na vrsti. Ne, skrbite. Torej, po aprilu me ne bo več. Prav imate. Ni dvoma, da se problemi povezani z evrom širijo tudi na države, ki ne uporabljajo evra. Zato je posebno razumljivo, da bi morala uredba se razširiti oziroma razširiti program Perikles na države, ki niso sprejele evra. Toda imamo deset držav članic izven evra območja, ki imajo svoje nacionalne valute in zaščititi je treba te nacionalne valute proti oziroma pred goljufijami, tako kot evra. Ali um, Evropska unija stori kaj ali pa ne meni denar za zaščito teh valut? 7 milijonov 344 tisoč evrov eh, je namenjenih za izvajanje tega programa v sedmih letih. To ni slišati veliko denarja, kot je dejal eh, gospod Dias Demera. To, da če želi komisija eh, dvigniti ta znesek za več kot deset odstotkov, lahko to stori z delegiranimi akti. Ta denar prihaja iz proračuna Evropske unije sem pa uh, eh, dajajo denar vse države članice. Nekatere več kot druge. Če je to v interesu vseh, da zaščitimo evro pred ponarajanjem in sprejemam, da je to tako, potem je tudi v interesu vseh, da zaščitimo druge volitve. Ne moremo si dopustiti položaja, ko 28 ali pa neto donatorji med temi 28 državami članicami plačujajo za zaščito evra hkrati pa mora deset držav plačevati še za zaščito svoje lastne valute. Hvala lepa, gospod Brons, morda dobi besedo komisije. Gospod Pjerini. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil za lepe besede eh, gospodu Demiri in pa gospod McIntyre. Hvala lepa tudi za prispeve gospoda Bronsa. Razširitev na države, ki niso prevzele evra, je ukrep, ki gre v smeri homogene zaščite evra pred kriminalci, ki želijo ponarajati evra. Rad bi vas spomnil tudi na Ženevsko konvencijo, ki obvezuje vsako državo, da zaščiti denar, valute, tudi druge valute in da si pri tem prizadeva na enak način kot za svojo nacionalno valuto. To pomeni, da Evropska unija ni izjema. Evropska unija s sredstvi programa Perikles si zelo prizadeva za to, da bi zaščitila vse valute seveda je evro prioriteta, to da usposabljamo tudi osebje in pa službe, ki se ukvarjajo za zašito vseh valut pred ponarajanjem. Imamo osebje, ki, ki je specializirano v različnih državah članicah in osebje se bori proti kakršnem okoli ponarajanju um, valut. To ne velja samo za evro. To sem želel jasno povedati. Imamo specializirane uradnike, usposabljanje za bojo proti ponarajanju evra. Delamo pa tudi na boju proti ponarajanju nacionalnih valut. To je treba povdariti. Seveda je cilj ta, da bi zaščitili vse valute pred ponarajanjem. Zahvaljujem se celotnemu odboru za vaše prizadevanje in pa za vaše razumevanje potrebe, da je treba zaščititi denar pred ponarajanjem zlasti evra. Upamo, da bomo to razširitev tudi hitro sprejeli. Upam tudi, da, bomo, da bodo a, nacionalni parlamenti držav članec kar se da hitro ratificirali ta sporozum. Ja, torej, v mislih imam tudi Nemčijo in Združeno kraljestvo. To hitro potrebujemo, zato da bomo zagotovili eh, skladno zaščito evra pred ponarajanjem v Evropski uniji. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa, gospod Perini. Grško predsedstvo? Ne? Ne bi želeli komentirati tega. Jazemera. Gospod Jazemera, morda vi želite zaključiti. Da, hvala, gospod predsednik zelo na kratko. Najprej bi se zahvalil gospe McIntyre za prijazne besede. Tudi sam zelo cenim njeno delo, z njo sem eh, sodeloval že pri drugih poročilih, ki imajo za cilj boj proti ponarejanju evra. Eh, glede na to, kar je povedal gospod Brok, naj povem, da tudi njegove komentarje zelo cenim. Rad bi dopolnil še to, kar je eh, povedal predstavnik Olafa. Res gre tukaj tudi za začetek drugih evropskih valut, ampak Perikles zadeva samo zaščito evra. Uh, gospod Brok, uh, eh, samom sprejel to vašo žogico, če želite poseben program za, oziroma gospod Bronc, če želite program za zaščito funta, eh, bi sam tudi to podprl, kajti to je zelo pomembna valuta. Glede Olafa pa še naslednje. Eh, zelo cenim in sem hvaležen za tako dobro in profesionalno opravljeno delo, kot ga upravlja Olaf. zelo si prizadevajo za zaščito uh, valuto, valute 18 držav. V stiku so s številnimi akteri, ki so lahko tudi aktivni pri preprečevanju uh, in zatiranju ponarejanja evra. Olaf organizira posebne tečaje za to in to tudi na občutljivih območjih v svetu. Eh, večkrat me eh, povabijo in zato sem hvaležen. Naše zakonodajno sodelovanje je res zelo plodno in tudi že skoraj zgodovinsko. Upam, da bom k malu spet z vami, gotovo marca, ko bomo Eh, z Olafom sodelovali tudi v Latinski Ameriki. Mm, toliko za enkrat in najlepša hvala. De nuevo, estamos eh, en disposición de pasar al punto siguiente. Uh, uh, točka je točka 16. Pred nami je študija pod točko 16. Um, razvoj kazensko-pravnega območja v Evropski uniji. Poslušali bomo predstavitev doktorice Marianne Wade, direktorice Inštituta za pravosodno upravo Birmingham Law School in pa doktorice Mechthilde Bauman. Tudi ona bo govorila o tej temi. Pred nami je poročilo ki ste ga tudi prejeli. Torej, kazensko pravo je novo pravno področje eh, v zadnjem razvoju Evropske unije. To je tudi zasidrano v Lizbonski pogodbi. In to predstavlja tudi eh, eden najpomembnejših korakov naprej v evropski zgodovini. Uh, V preteklih letih smo sprejeli številne pomembne instrumente kazenskega prava, naprimer direktive o boju proti trgovanju in pa o ja, boju proti spolne zlorabe otrok. Potem mm, imamo tudi evropski preiskovalni nalog, potem imamo številne direktive, ki so povezane z akcijskim načrtom o postopkovnih pravicah toda eh, kazenskega eh, področja, kazenskega eh, pravosodja še nismo zaključili, še, smo, še zelo smo odaljeni od tega, še vedno nismo sprejeli tudi predlogo o Evropskem javnem tožilcu. Potem torej zelo pomemben je ta novi prostor kazenskega pravosodja v Evropski uniji. In uh, slišali bomo torej predstavitev uh, doktoric Marian White in pa Mishilde Bauman. In ta predstavitev, predstavitev bo ilustrirala pomen tega področja. Torej, besedo bom dal gospe White. Mr. Aguilar, thank you very much. Hvala, gospod Aguilar, hvala odboru Libe. Uh, Hvala za to, ker ste naročili to študijo, ker vas eh, zanima razvoj na tem področju. Eh, moje ime je Marianne Wade, prihajam iz Univerze v Birminghamu, eh, z Inštituta za kazensko pravo. Sodelovali pa smo z Inštitutom v Berlinu, ki ga vodi gospa Bauman. Zahvaljujem se tudi drugim akademikom, katerih študije so nam omogočile rezultate in pripravo te študije. Eh, in to tako hitro. Zahvaljujem se tudi asistentom, eden od njih je z nami v dvorani. Eh, vem, da se pod časovnim pritiskom, tako da bom osvetlila samo ključne grožne, ki sem jih identificirala. Dobili boste študijo in si jo lahko potem ogledate. Osrednje točke, ki jih želim osvetliti, so naslednje. Eno ključnih vprašanj, ki se sproža, eh, eh, je pogodba o delovanju Evropske unije in post-Lizbonsko obdobje. V Lizbonski pogodbi vidimo, da države članice, da so skušale postaviti omejitve na to, kakšen je eh, zakonit doseg kazensko-pravnega območja dobili smo prošlo za to študijo in potem tudi koncept študije, ki smo ga pripravili. Eh, v tem se nismo osredotočali samo na zločine, ki so že v katalogu, ampak eh, tudi kaj in kateri so eh, resni čezmejni zločini oziroma kazniva dejanja. Kako lahko Evropska unija se vključi v kazenske postopke? Odbor Libe eh, sodeluje v pripravi zakonodaje in eh, mm, tukaj smo se torej ukvarjali eh, s tem. Ogledali smo si situacijo v državah članicah, da bi videli, ali resen zločin ima kakšne, kakšen pravni pomen. Najprej smo ugotovili, da je resen zločin oziroma kaznivo dejanje nek političen termin, ne pa pravni termin, eh, ki bi nam omogočil eh, točno razumeti, kaj je resno kaznivo dejanje in kaj ne. Če si ogledamo kazenske postopke in zakonike v državah članicah, potem eh, vidimo, da resni zločini, da so obravnavani posebej, da so navedene posebne oblike, na primer terorizem in organiziran kriminal, da eh, sta posebej identificirana in imata posebno obravnavo, ali pa se vse eh, nekako mm, posplošuje eh, in da vse se opada tudi z manj resnimi zločini. Mm, tako da lahko več časa namenijo resnim kaznjivim dejanjem. Eh, vse, kar najdemo, so negativne definicije in pravzaprav ni ničesar, kar bi nam omogočilo pozitivno reči. To je evropska definicija resnega kaznivega dejanja. Eh, sama sem izhajala iz tega, v poročilu je še eh, veliko več, nekaj tudi o indikatorjih, ki jih imamo o resnih kaznivih dejanjih. Tukaj rečemo, torej, imamo področja kaznivih dejanj, ki so jih države članice opredelile kot posebej zahtevne. Ti zločini se obravnavajo na poseben način, ampak vsak, ki se ukvarja z eh, kazenskimi postopki, eh, bo videl, da eh, gre tukaj za nejasne oblike terorizma in organiziranega kriminala. Ali imamo posebne postopke za ukvarjanje s temi kaznjivimi dejanji? Ne, ponavadi ne. V določenih primerjih obstajajo posebni uh, postopki, um, tudi za resne eh, zločine, ampak ni ničesar, ki bi nam omogočilo eh, vedeti in razumeti, katere eh, države in opredeljujo katere zločine kot resna kazniva dejanja. Neke pozitivne definicije, kot sem rekla, pa ni v primerih terorizma in organiziranega kriminala so določene države rekle, da bi osumljence morali obravnavati na poseben način, tako da izgubijo določene postopkovne pravice. Države so zelo konzervativne pri tem. Resna kazniva dejanja v večini primerov ne bodo vodila eh, do izgube eh, proceduralnih pravic ali do uh, eh, kakršnega koli um, Eh, prilagajanja postopkovnih eh, pravic. Prvi zaključek je, da nažalost eh, Evropska unija mora poiskati avtonomno definicijo, kaj sploh je resno kaznivo dejanje in kakšne so meje pravosodnih sistemov in območij v Evropski uniji. Tukaj že imamo nekaj kazalnikov, imeli smo zelo živahno razpravo med državami članicami in sodiščem sodiščem Evropske unije. Pomembno je priznati dve stvari. Imamo evropski pravosodni sistem, tukaj imamo, imamo v mislih zakonodajo, pa tudi e, postopkovne ukrepe. E, tukaj imamo dve strani, torej Evropska unija na ravni upravljanja, ki upravlja vedenje. Kot e, veste iz primera okoljskih, oziroma iz področja okoljskih primerov, včasih Evropska unija potrebuje tudi eh, kazensko pravo kot orodje. Eh, določena področja so zdaj pod pristojnostjo Evropske unije in zahtevajo tudi kazensko pravo. Kazensko pravo mora zaščititi Evropsko unijo in njene interese ter njene eh, vrednote. Antropološko gledano skupnosti uporabljajo kazensko pravo zato, da Eh, zaščiti njihove osrednje vrednote. Zdaj moramo razmisliti, kaj to pomeni za EU. Eh, v primeru EU govorimo o finančnih interesih. Eh, kar se mene tiče, pa je to samo eden od zarodkov, če lahko tako rečem, ki jih najdemo v pogodbi o delovanju EU. E v drugem členu, členu 60, pa se lahko razširijo pristojnosti. Eh, Evropske unije. V zadnjih 15 letih je EU bila zelo specializiran forum za čez nacionalno pravosodje. Eh, to lahko poenostavim eh, in rečem, da štiri svoboščine, ki jih nudi EU, lahko obravnavamo tudi kot neke vrste olajševalca dejavnosti na kazensko-pravnem področju EU. Te štiri svoboščine predstavljajo Eh, temeljne vrednote EU in Evropska unija jih mora zaščititi kot svoje osrednje vrednote. Eh, seveda v skladu eh, s principom subsidijarnosti in v koordinaciji z državami članicami. Ampak lahko govorimo o EU kot o neki enoti, ki ima moralno dolžnost do svojih državljanov. Na to se bom še vrnila. Odnos med EU kot ravnjo upravljanja in državljani, ki so v neposrednem odnosu z EU, To je tudi zelo pomembno, to razmerje je pomembno za kazensko pravosodje. Mislim, da smo zdaj v stanju, ko lahko začnemo govoriti o EU kot ravni upravljanja z moralno odgovornostjo. Seveda eh, eh, vem, da zaradi pragmatičnih in političnih razlogov eh, razprava v tem trenutku ni osredotočena na to. Komisija se osredotoča na finančne interese in to je zelo razumljivo, ampak z mojega vidika je ključnega pomena, da. Eh, kazensko pravno območje eh, opredelimo tudi, tudi kot tako, ki ima vpliv na ustavne pravice državljanov. Eh, zelo na kratko naj spregovorim še o tem, kaj pokriva študija. Študija eh, je pripravljena na komparativni osnovi. Eh, želimo zagotoviti neke vrste navdih za eh, kazensko pravno ureditev. Eh, Ampak v državah članicah obstaja eh, velika raznolikost na tem področju. Naj povem samo nekaj primerov. Eh, pet eh, prosojnic imam, ki vam bodo pokazale centralnost pravic. Od številke pet naprej si to lahko ogledate. Ko želimo najti indikatorje v zvezi s tem, katere pravice obravnave države članice kot osredne, tukaj naletimo na veliko raznolikost. Eh, tukaj imamo naprimer pravico do poštenega sojenja, potem individualne pravice, individualna svoboda, dostojanstvo posameznika v določenih ustavnih ureditvah, potem pravica, eh, da si slišan, eh, proporcionalnost in tako naprej. Mm, torej v različnih državah veljajo različna načela. Tudi ko želimo uh, identificirati uh, najpomembnejšo pravico, ki je dana uh, državljanom v kazensko-pravnih postopkih, uh, imamo težave najti nekaj, o čem, bi se, o čem bi se vsi strinjali. Uh, nekaj sem jih navedla, ampak obstajajo še številne druge pravice, ki jih imajo kazensko-pravni sistemi za svete. prosojnic se, se ne premikajo dovolj hitro. No, eh, raznolikost je res velika. Eh, številka 9 je v vašem poročilu na 34. strani. Lahko prikažem tudi eh, razdelitev pristojnosti po sodiščih in kaj lahko naredijo policijski uradniki neodvisno. To je tudi prikazano. Lahko vidite, da na ravni postopkov in tega, kdo je odgovoren za upravljanje pravic in za nadzor nad pravicami državljanov. Tudi tukaj obstaja velika raznolikost v državah članicah in to niti ni presenetljivo. Pa se lahko vrnete malo nazaj, prosim? Ne. I'm sorry, the technology is letting... Oprostite, tehnologija nam nagaja. Ena od osrednjih pravic, ki smo jo opredelili kot zelo pomembno, je naslednja. Eh, kazenskopravni sistemi, kar se nas tiče, so sistemi, ki so se razvili v zadnjih 400 letih v številnih uh, jurisdikcijah in sicer v dialogu med vodilnimi in državljani. Eh, tukaj imamo neko socialno pogodbo in iz nje izhajajo določena pričakovanja državljanov zaradi pravic, ki jih imajo. Ena najzanimivejših in najbolj težavnih stvari za Evropsko unijo kot akter kazenskega prava je eh, pravica do sodelovanja v kazensko-pravnih postopkih in pravica do obrambe. To je v predstavitvi, ampak eh, žal sem eh, to izgubila izpred oči. 50 odstotkov držav članic omogoča oziroma obravnava to pravico kot osredno. V teh državah članicah obtoženi sodeluje v eh, procesu. Eh, rada bi prosojnica o žrtvah. Ne samo eh, tisti predstavniki obrambe, ampak tudi žrtve imajo pravico do sodelovanja. Pravica do obrambe, sodelovanja v preiskavi, ampak če, si, eh, če gledamo na kazensko-pravni sistem kot na tak, ki služi državljanom, potem eh, vidimo, da eh, so se v zadnjih 15 letih povečala pričakovanja žrtev. To je pomembno tako pri trdem kot mehkem pravu in vedno moramo upoštevati pričakovanja udeleženih. Vedno je pomembno, kako državljani gledajo na vse skupaj. Potem, katera je največja eh, možna zaporna eh, doba oziroma v očeh državljanov, eh, tudi tukaj naletimo na razlike. Če si ogledamo na EU kot akterja kazenskega prava, vidimo, da obstaja na tem področju velika raznolikost. Raven upravljanja mora biti v dialogu z državljani ta včasih povzroči razočaranje, ko eh, eh, se vzpostavijo standardi, ki so nižji od eh, tistih, ki jih pričakujejo državljani. Ko, naprimer, evropska zakonodaja zagotavlja nižje standarde. Evropsko kazensko pravno območje mora biti takšno, da bo zagotavljalo najviše standarde. V političnih razpravah se včasih to zdi nerealistično, ampak to je področje, kjer Eh, nas lahko navdahne tudi, navdahne tudi ZDA, federalni sistem v ZDA in FBI eh, zvišujejo standarde v ZDA. Eh, tam gre, gre to stvari lahko tudi na vrhovno sodišče. In to uh, potem ni tako breme za državno policijo. lahko si ogledamo občutljivost kazenskopravnega dela EU in eh, to, kako lahko to vpliva na državljane, se ne moremo izogniti eh, temu, da se soočimo s ključnimi problemi. Ti postajajo vse bolj jasni, eh, postajali so jasni med razpravo o evropskem nalogu. Na področju zapornikov pred sodbo in pa zapornikov v zaporih stvari niso jasne. Države članice večkrat eh, kršijo konvencijo o človekovih pravicah. Eh, tukaj imamo primer, kjer so priprli tudi uh, nedolžne uh, ljudi in to v uh, hudih uh, zapornih pogojih. To je res nesprejemljivo. Uh, in na ta način evropska zakonodaja postane talec zmanjševanja standardov. Še ena situacija, v kateri eh, se pokaže raznolikost in kjer je treba dobro obravnavati pričakovanja državljanov, pa je obvezni eh, svet za obrambo. Eh, državljani poznajo svoje tradicije, ki trajo že stoletja dolgo. Kazensko pravni sistem omogoča, da eh, državljanom lahko zagotovimo obrambo tudi na stroške države. In to eh, je seveda pozitivno. Potem pravna pomoč, o tem smo veliko razpravljali pri pripravi eh, načrta, upam, da bodo zakonodajalci temu kos. Iz študije pa lahko vidimo, da je to zelo pomembna pravica. Potem obravnava mladoletnih, tudi to je občutljiva tema. Tukaj želim spet povdariti veliko raznolikost med državami članicami. Kdaj je nekdo lahko predmet sankcij? Ta uh, številka znaša od 9 do 16. Eh, torej, vedno, ko gre za mladoletne, pa eh, je to občutljivo področje. Potem postopkovne pravice, eh, ki jih tudi moramo zagotoviti za vse. Glavni zaključek te študije je po mojem mnenju naslednji. Ideja državljanstva EU je zelo pomembna. Ta izhaja iz vseh pogodb in to mora biti ključen koncept v evropskem kazenskem pravu jasno je, da moramo imeti tudi omejitve eh, kazensko pravnega sistema EU. Ne moremo dovoliti, da se bo eh, kazensko pravni sistem EU razširil na vse eh, zločine. Vedno je treba spoštovati načelo subsidijarnosti. Eh, dobro je treba definirati vključenost EU v uh, obravnavo kazensko-pravnih uh, eh, zločinov. Uh, če bomo priznali, da je evropska raven, eh, raven upravljanja, ki ima neposredno povezavo z državljani, tudi na področju ustavnega prava, je eh, pomen predvsem v tem, da so do zdaj raven EU eh, povezovali z izvršnimi dejanji. Evropska unija je bila nek forum, prek katerega so Eh, ljudje izražali svoje mnenja. Ni pa prišlo do vpliva na države članice. Eh, vedno se v državah članicah eh, to dogaja prek parlamenta in vesela sem, da tudi tukaj razpravljamo v parlamentu. Ti predlogi so ustavno zelo ravnoteženi in ne smemo dovoliti, da prevlada interes posamezne države. Zato Eh, moramo potegniti mejo tudi pri tem eh, eh, potrebno uh, uh, umešavanje in delovanje evropskega kazensko-pravnega sistema. Včasih se lahko to omeji na omogočanje povezav med državami članicami, včasih pa mora EU kot raven upravljanja tudi prevzeti svojo odgovornost za politike, uh, za katere to lahko stori včasih je njena dožnost, da se vključi v gazansko pravo. Na koncu pa bi rada razmislila še o tem, ali bi morali evropski gazansko pravni sistem obravnavati kot pravno drugačen zaradi e, vključenosti različnih e, gazansko pravnih sistemov. S tem se ukvarjamo v študiji. Ti procesi imajo različno kazensko pravno kakovost in zato se moramo ukvarjati s tem, kako lahko zaščitimo pravice državljanov. Eh, ti imajo pravice in eh, eh, dolžnosti, predvsem nas skrbijo tisti, ki potrebujejo obramo, pa tudi žrtve, žrtev ne smemo izpustiti spred oči. Če bo šlo tukaj samo za represivne ukrepe, ki so usmerjeni proti državljanom, potem Eh, mislim, da obstaja nevarnost, eh, da se zlorablja EU kot raven upravljanja. Eh, na ta način lahko prihaja do številnih kritih. Evropska unija kot raven upravljanja ne more izvajati represivnih ukrepov, ne da bi državljane tudi zaščitila. Mm, eh, stranka za neodvisnost v Združenem kraljestvu je imela eh, določene nespremljive predloge v zadnjem času. Ne moram dovolj povdariti, da je neposredna povezava z državljani, ki so nosilci pravic, eh, tudi nosilci ustavnih pravic, najpomembnejša v obdobju po Lizboni. Ti procesi so pravno različni pravna primerjava je zato lahko zelo koristna in Evropska unija mora biti pripravljena ter Evropski parlament kot uh, zaščitnik uh, eh, pogod mora tudi biti pripravljen, da uh, brani avtonomne koncepte in prevzame odgovornost do državljana, ki je uh, osrednja figura v vsakem kazensko-pravnem sistemu. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa za vašo zelo zanimivo predstavitev. Gospa Wade, sedaj pa še gospa Bauman. Da, želite dokončati predstavitev, kakšno dodatno pripombo? Ne? Toliko torej, kar se tiče predstavitve študije razvoja kazensko-pravnega območja EU. Sedaj pa čas za razpravo. No, dvignite roke. Aha, gospod Brons, prosim. Yes, ja, zdaj moram govoriti več, ker me potem po aprilu ne bo več. Rad bi se zahvalil za zelo zanimivo in jasno predstavitev gospe Wade. Ne bom govoril z enakega vidika kot vi. Sem proti Evropske unije in zato tudi proti evropskemu zapornemu nalogu. Ampak ali se ne strinjate, da dokler obstaja evropski zaporni nalog, mora biti možno v izvršni državi, da se ta odreče izvrševanju, če ni dovolj dokazov. V tem trenutku tega ne more storiti. Običajno ne podpiram preiskovalnega naloga na ravni Evropske unije iz istih razlogov, vendar pa Sedaj se nagima k temu, da dokler imamo evropski zaporni nalog, je vprašanje evropskega preiskovalnega naloga nekaj, kar bi lahko služilo temu, da bi zmanjšali pomen zapornega naloga v tistih najbolj šibkih primerih. E, imam prav v svojih domnevah? Um, Je eh, eh, kakšna pripomba? McIntyre. Gospod McIntyre. Um, Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Wade, za odlično predstavitev. Moram reči, da sem pristranska, ker sem bila prejšnji petek na Birminghamski univerzi in sem slišala dobro delo različnih odrekov, tako da ni presenetljivo, da imamo tako odlično predstavitev z ravno te univerze. Predsednik izpostavlja raznolikost po vsej Evropi. Zelo dobro je, da analiziramo vse te razlike, da ste nam jih podali na tako jasen način. Eno področje, ki me še prav posebno zanima, so pravice otrok. Različna starost, prezimene odgovornosti, če lahko temu tako rečem, še prav posebno zato, ker si bo odbor skušal zagotoviti zaščito otroku v pravnih postopkih. To je področje, kjer bi si želela več izvedeti o razlikah pri različnih državah članicah. Konec koncev je subsidijarnost nekaj, kar bo igralo pomembno vlogo v naših razpravah, kaj točno se da doseči na evropski in kaj je bolje prepustiti ravni držav članic, ki lahko sodelujemo. Sodelovanje je odlično in mislim, da moramo vedno bolj sodelovati, istočasno pa moramo tudi priznati državam članicam njihovo vlogo, in spoštovati načelo subsidijalnosti. Po mojem mnenju je to ključnega pomena in zato to omenjam. Celoten dokument pa nam je v veliko pomoč pri naših razpravah in zahvaljujem se dr. Wade za dobro pravilno delo. Hvala lepa. Hvala lepa, še kakšna pripomba? Še kdo želi? Še sam bom izpostavil pomen usposabljanja v pravnih poklicih na evropski ravni. Vedno vztrajamo pri tem, pri razvoju tega področja, vendar pa potem morda ne govorimo dovolj o zajemanju v ta okvir tudi pravnih poklicov. Gre za odvetnike in tudi druge, ki delujejo na tem področju, če seveda ne bodo usposobljeni na najboljši možni način, potem tudi ne bodo mogli dati na razpolago svojega znanja in ne bomo potem imeli novorojenega kaznostko pravnega območja Evropske unije, ki bi bil učinkovit in relevanten. Rad bi torej slišal vaše pripombe na to temo. Že dolgo ustrajam pri tem, vedno, ko dobim priložnost, ustrajam pri tem. Prosim, gospod Vojt. Hvala lepa še enkrat, hvala lepa za pripombe, zelo zanimive so. Kar se tiče prve pripombe, seveda. Ja, to je tema, ki povzroča veliko različnih stališč in imamo lahko različna mnenja. Temeljna težava z evropskim zapornim nalogom je razlikovanje, odločevanje odgovornostmi med odgovornostmi, kar se tiče predaje in potem premika osumljenca iz pravnega sistema, kjer se čuti odobno, v drug sistem, kjer bo bolj ranil. To je ločeno od tega, kar se tiče kakovosti primera proti tej osebi. In seveda je v interesu osumljenca, da bi obe zaslišanji bili združeni. No, da pa takšna je realnost Evropskega zapornega naloga, da pač zaupate sodbi kolega v drugi državi članici. Nisem predpičena, še prav posebno po izkušnjah predaje terorističnega osumljenca, ko je bil predan deset dneh iz Italije v Združeno kraljestvo, nisem prepričana, da je ta evropski ponovnalog nekoristen. Mislim smo, da bo to trajalo leta. Zato, ker Evropska unija lajša gibanje oseb, še prav posebno moramo imeti tudi kaj takega. Ta svoboščina je bila za me samo po sebi umevna in bila zelo nezadovoljna, če tega ne bi več bilo. Mislim, da obstajajo izzivi, kar se teritorijalnega povezovanja tiče, vendar pa to je moje osebno mnenje. Mislim, da bi lahko storili KPC, da bi izboljšali zaporni narok. Naprimer, da bi imeli obvezočo obrambo, tako da bi imeli torej istočasno zaslišanje, tako kar se kakovosti eh, zaslišanja tiče in kar se predaj tiče, to bi nam pomagalo. Zanimivo pa je, da že imamo rote, da se s tem ukvarjamo, če vam je všeč vzajemno priznavanje, sama ne govorim vedno, da mi je to všeč, če vam je to všeč, torej je pomembno, da nimamo samo vzajemnega priznavanja omejevanja soboščin, temveč da lahko tudi krepimo te soboščine z zajemnim priznavanjem. In ravno ta zaporni narod to dovoljuje. Ne vem, ne razumem, kako lahko Evropa kot institucija, ki krepi temeljne soboščine, je sprejela odločitve, ki so zelo čukite, ker se omejevanja pravice življenja tiče, potem pa so lahko izpostavljeni ranivim razmeram, nimamo pa iste okvirne odločitve, da bi, bi pritisnila politična skupina, kot je tudi vaša, da bi tudi tukaj dosegli vzajemno priznavanje. Zakaj torej priznavamo tožilski nalog, ne pa sodne odločbe sodnika, ko se mora kdo javiti na sodišču, izročiti potno list ali kaj podobnega. To pomeni, da bi jih potem torej predali državi prosilki v nekaj dneh, tednih, ko jim sodijo, ehm, namesto tega, kar imamo sedaj lahko, lahko to traja tudi leta pripora in to je, strinjam se z vami, popolnoma nezaželeno. Mislim pa, da moramo znatno kriviti države članice in to, da jim ne uspe dobro izvajati okvirnih odločitev, ki so jih sprejeli v Bruslu. Škoda je tudi, da je Evropski zaporni nalog bil sprejet 2002, nadzorni nalog pa še je 2009. O porcelanih pravicah v kazensko pravnem postopku, o spohnem bom govorila, države članice so naredile slabo slugo državljanom, kajte odločile so se, da je prednostna roga kazensko pravnih sistemov to, kar počnejo, čeprav mislimo, da tudi pravosodni sistem uh, igra pomembno vlogo. Druga točka, gospod McIntyre, strinjam se z vami, subsidijarnost. Sveda, v tej kratki predstaviti sem skušala izpostaviti, kakšna je uh, pomem mnenju, evropska vloga, seveda pa je sodelovanje z državami članicami in sodejavnosti držav članic ključnega pomena. Razprava o Evropskem javnem toživcu je tudi zelo zanimiva. Lahko govorimo o tej potencijalni federalni agenciji. Kot eh, britanska državljanka v bistvu ne bi smela uporabiti pojma federalnem tem kontekstu. Katerikoli Evropski urad, ne glede na to, kako dobro je oprema, lahko igra neodvisno od držav članic. Potrebujejo podatke od držav članic in podobno kot je protitranska kot je italijanska protimafijska struktura, je lahko ta centralna agencija dobra način, ki dalje, če jo podpirajo vsi sestavni deli. Ključnega pomena je, da priznamo, da bo vsaka agencija, ne glede na pooblastila, morala biti v središču mreže, ki se bo razširila po vseh državah članicah in imeti moramo potem dobre odnose med vsemi neuralgičnimi točkami. Sicer bo kazensko-pravni sistem EU neoperabilen. In konec konca, hvala lepa, gospod predsednik, da ste spostavili ključno vprašanje usposabljanja tistih, ki so dejavni na pravosodnem področju tudi sama moram priznati, čeprav sem dejavna kot učiteljica na tem področju, da je tudi kultura zelo pomembna, prav tako kot pravo, ki ga imamo. Tako da lahko razdelam nekatere ključne točke za povezavo med državljani in evropskimi institucijami. Potrebujemo drugačno zavest kazenskopravnih poklicev v stiku z državljani. Kar se sorazmernosti evropskega zapornega naloga tiče, v tem trenutku vidimo težilce ki se zelo različno odločajo po sorazmernosti, kar se tiče državljanov svojih držav in drugih državljanov drugih držav. Mislim, da je to temeljno napak. Če se tužilec ukvarja z evropskim krmom, mora ta oseba se videti v evropski luči kot evropskega tužilca ali evropskega policista, ne glede na nacionalnost državljanov, s katerimi se ukvarjajo, morajo poskrbeti za tega državljana kot državljana EU. Kajte, v tem primeru bi nemški, francoski, belgijski, angliški policist deloval pod evropskim okriljem in kot evropski organ. In vsak pravosodni policijski uradnik mora torej delovati tudi po evropski dožnosti, ko se ukvarja z določenim državljanom Evropske unije. Torej, to zavest moramo spremeniti. To lahko spremenimo z usposabljanjem. Seveda, prisega je zelo pomembna za pravosodne delovce nemškemu, španskemu, francoskemu sodišču. Ko pa se dotikajo evropskih zadev, bi bilo dobro, da bi morda imeli tudi kakšno evropsko prisego. Hvala lepa. Hvala lepa. Dr. Wade in dr. Bauman strajam. Tale letak, ki vam je na voljo, kar se tiče razvoja kazensko pravnega moča Evropske unije, najboljše še pride, je zelo pomemben. Hvala lepa za navdihujoč prispevek. To je to za enkrat. Glasovali bomo ob 11.45. Kot običajno, poslanci in poslanke stopajo v dvorano. Za tri minute bomo prekinili ob 11.45 pa bomo začeli glasovati. Prosim, ne odidite iz dvorane. Dali bomo samo možnost poslancem, da vstopijo, da se pripravijo na glasovanje. Ne pozabite na glasovalne kartice. Tako vidim, da ste nekateri takli po glasovalne kartice, tako da sem počakal še nekaj minut. Zdaj pa upam, da ste pripravljeni, da je vse urejeno. Začeli bomo z glasovanjem. Glasovanje ni preveč zapleteno, imamo no, pa veliko poročil, veliko točk za glasovanje, tako da bodimo osredotočeni in tako bomo tudi učinkoviti. Začenjamo 17. točko, sklep sveta o sklenitvi v imenu Evropske unije, sporozuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kostariko, Republiko Salvador, Gvatemalo, Honduras, Nikaragvo in Panamo na drugi strani, glede člena 49. Renata Weber je poročevalka, ne vidim je, morda je ni tu. Tako da sedaj kar glasujemo. imamo predlog spremembe 1 za, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še glasovanje o besedilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Kakšen je rezultat? 40 za, 5 proti, nihče vzdržan. Kaj se je zgodilo? Pozabili ste kartico ali kaj podobnega? Prav. Ste proti, bomo to zabeležili. A, za ste, prav, prav, si bomo zabeležili. 41 glasov za, 5 proti. Nihče vzdržan, sprejeto. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednje poročilo. Gre za predlog za uredbo. Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanih meja imeti vizume in države, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Predlogov sprememb nimamo, tako da glasujemo o besedilu, kakršnega imamo. Začenjamo elektronsko glasovanje.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 Sedaj pa še glasujemo o mandatu za začetek pogajen. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Kakšen je rezultat? 46 za, 2 proti, niče vzdržan, sprejeto. See sedaj pa točka devetnajst gre za režim kontrol oseb na zunanjih mejah s katerim Hrvaška in Cipar enostransko priznata nekatere listine kot enakovredne svojim nacionalnim vizumom za tranzit, če svoje ozemlje ali načrtovano bivanje na svojem ozemlju, ki ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Poročevalka je spet gospa Tanja Fan, ne vidim je tako da spregovorila ne bo. Glasujemo o rezultatih pogajanj v trialogu. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Kaj se je zgodilo? Ne, vse je lepo in prav. 47 za, nihče proti, nihče vzdržan, torej soglasno, potrjeno. Naslednja točka je okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo v zvezi z zadevami povezanimi s ponovnim sprejemom. Poročevalka je Ana Gomeš. Ne želi spregovoriti, tako da bomo kar glasovali. Glasujemo. Predlogo sprejem pni. Glasujemo o osnutku poročila. Glasujemo. Konec glasovanja. 43 za, 4 proti, nihče vzdržan, sprejeto. Gremo naprej. What do we have here? Rotova or oh, Gabriel? Uh, we starting with Rotova, yes. Eh? Rotova. Point number 21, are you sure? No, I have at least one thing here just a second. Eh? No, we have here. Maria Gabriel, we have here. Eh? Discharge. Discharge, yes. sure. Yes. Okay, we're now moving to point number 21. 21. točka. Razrešnica za leto 2012, splošni proračun EU, poročevalka. Uh, je Zuzana Rojtova. Nihče ne želi spregovoriti, tako da kar glasujemo. 21. Tudi sam sem zmeden, ker imam glasovani seznam, kjer so drugačni, drugačne točke za glasovanje. Kaj pa vaši seznami? Me, ja, zdi se, da imamo zmedo. Tudi sam sem zmeden sekretarat me je popravil. Sedaj smo pri točki 21, vendar pa na mojem glasovanju se znamo, ni tako zapisano, kaj pa na vaših, da, 21 razrešnice, ne pa na našem. Razrešnica, bomo glasovali o tem prav. Trying to have it myself, just a second. i see i see ah yes i see now the separate leaflet ok i see the separate leaflet ok prav sedaj sem našel ta seznam torej rojtova razrešnica za leto 2012 splošni proračun EU glasujemo predlog gospodin ni glasujemo elektronsko glasovanje konec glasovanja 48 za, eno zdržanih če proti spreto. Razrešnica za leto 2012, Agencija Evropske unije za temeljne pravice. Glasujemo elektronsko prilogo s premjim dni. Glasujemo. Konec glasovanja. 47 za nihče proti, dva vzdržana, sprejeto. Naslednja točka. Razrešnica za leto 2012. Evropski centr za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Pričavka gospa Rojtova, glasujemo. Konec glasovanja. 47 za, en proti, en vzdržan, sprejeto. Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za proračunsko leto 2012, uspešnost, finančno upravljanje in nadzor. Poročavka je Veronik Matjo. Mm, imamo predlog spremembe. Predlog spremembe 1. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo še o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 46 za, 1 proti, 2 vzdržana sprejeto. Poročevalka Veronik Matije. Razrešnica za leto 2012, Eurojust prav gospodin Pnik, glasujemo, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 47 za, en proti, en vzdržan sprejeto. Gremo na naslednjo točko. Razrešnica za leto 2012, prošljem proračunev, Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Ni prerogo spremem, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 48 za, nihče proti, nihče vzdržan. Soglasno sprejeto. Sedaj pa razrešnica za Evropski policijski urad Europol. Veronik Matjo je še vedno poročevalka. Nekaj predlogov sprememb imamo. Najprej predlog spremembe 1 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Drugi predlog spremembe za proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje o besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 48 za, nihče vzdržan, eno vzdržan, nihče proti, sprejeto. Naslednja točka gre za razrešnico 2012 za Frontex. Pripravka mnenja je Veronik Matje. Tudi tukaj imamo dva priloga sprememb. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo elektronsko, glasujemo. konec glasovanja. 48 za, en proti, nihče vzdržan sprejeto. Še nekaj točk imamo. Razrešnica za Evropsko policijsko akademijo Cepol, Vrnik Matijo. Tri predloge sprememb imamo tukaj. A, nekaj jih je jezikovnih, o tem ne bomo glasovali. Pa še vedno imamo en predlog spremembe poročevalke, gospe Veronik Matje. Kar glasujemo? Prav. Za. Da, predlog spremembe 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa še o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 43 za, 5 proti, 1 vzdržan, sprejeto. In še zadnja točka, Evropski urad za podporo azilu. Veliko imate pripravka mnenja, ni predlogo sprejem, tako, tako da glasujemo kar o besedilu. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 47 za, 1 proti, 1 vzdržan. Sprejeto. Sedaj pa se vračamo na točko, kjer smo končali. Če se ne motim, bi morali glasovati o seznamu tretjih držav 31. točka, katerih državljani morajo pri prehodu zunanih meja držav članic imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Marija Gabriel je poročevalka, želite spregovoriti, imate pripombo, da? Prosim, beseda je vaša. Merci, pour dire... Hvala lepa, predsednik. Želela sem povedati, kaj bomo storili. Imeli smo tri trialoge in sedaj smo dosegli dogovor med komisijo, svetom in njenem našega odbora, kot smo ga izrekli novembra. Naj se dotaknem glavnih točk. 16 držav AKP bo ki bodo izuzete vizumskih zahtev, tudi Združeni Arabske Emirati, Peru, Kolumbija, bodo tudi na pozitivnem seznamu in to po oceni Evropske komisije. To je v skladu z glasovanjem v našem odboru. Naj vas opozorim še na eno točko ki je ključnega pomena. In tako je tudi bilo v pogajanjih, to je ta, da kriteriji ne bodo več v vodnih izjavah, temveč v členih, v operativnem delu, v prvem členu. Spet ocena bo posamična po primerih Evropske komisije. Mi bomo človeka pravice, turizem in zunanjo trgovino. Te tri kriterije človeka pravice. Tukaj je stališče Evropskega parlamenta zelo jasno. To sem izpogajala skupaj s poročevalci v senci. Hvala za podporo. Svet je dodal še turizem in zunanjo trgovino. Naj izrazim podporo in zahvalo komisiji za pripravnost na neformalne trialoge in tudi za to, da nas bodo obveščali o pogajanjih na redni podlagi. Naj se torej uradno zahvalim komisiji in svetu še prav posebno grškemu predsedstvu, za vsa prizadevanja pri tej občutljivi točki. Hvala tudi vsem poročavcem v senci. Uspelo nam je obraniti zelo odločno stališče parlamenta. Tretjič se parlament ukvarja s takim postopkom. Hvala lepa tudi sekretarjatu. Brez pomoči sekretarjata ne bi dosegli toliko Eh, tako hitrega napredka, kot je nam uspelo in se ne bi držali časovnega razporeda. Javu. Hvala lepa vam, gospa Gabriel, hvala lepa za opravljeno delo in hvala za pojasnilo, kako pomemben je ta sporozum. Govorili ste o začetku pogajanj v trialogu, sedaj bomo pa nadaljevali z glasovanjem. Check, electronic check. Open elektronsko glasovanje konec glasovanja 49 za en proti nihče vzdržan sprejeto hvala lepa naj vas spomnim da bo bomo o tem glasovali tudi na plenarnem zasedanju na aprilskem plenarnem zasedanju. Hvala lepa za to. Sedaj pa še ena tema za glasovanje, ta je tudi najbolj obsežna. Danes do povdne gre za osnutek priloga uredbe sveta in parlamenta o ukrepih, ki zadevajo Evropske enotne trge elektronskih komunikacij, da bi povezali celino. In tukaj spreminjamo nekatere uredbe in direktive. Gospod Salvador Sedo je poročevalec, ni pripomp, tako da kar prehajamo na glasovanje. tega je nekoliko več kot prej, tako da bodimo osredotočeni. 45 in 46 ploka spremembe sta enaka. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 47 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 48 za? Proti? vzdržani, sprejeto. 49, preverjamo, prav, prav, preverjamo. Zdi se mi, da je bilo sprejeto, ampak bomo preverili, prav imate. Elektronsko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. 26 za 25 proti. Ja, tesno je bilo, sprejeto. 49 in 50 sta enaka za, proti, vzdržani sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, mislim, da je to enaka večina, lahko preverimo, ampak zdi se mi, da je razmerje enako, da je večina za. Preverjamo. Preverjamo 51. Glasujemo. konec glasovanja. Ne. 25 za, 26 proti se je kdo zmotil, ker zdaj je ravno obratno, torej zavrnjeno. Prav. 52, 53, 54, 55 so enaki, kdo je za, proti vzdržani sprejetom. 6 za, proti, vzdržani spreto. 7 za, proti, vzdržani spreto. 57 za, proti, vzdržani spreto. 58 za, proti, vzdržani spet bi lahko bilo tesno. Preverjamo. Glasujemo elektronsko pa poglejmo. Je les en glas preveč? Nekdo naj se vzdrži glasovanja iz vrst ELS. Kaj imamo sedaj? Konec glasovanja. 26 za, 25 proti. Sprejeto. Osem. Awesome in 59 sta enaka za, proti vzdržani sprejeto. 60, 61 in 62 za, proti vzdržani sprejeto. 63 za, A, ta je brezpredmeten, pravi predsednik, se upravičujem. Tako da sedaj prehajamo na 9. Ne, tudi 9 je brezpredmeten. Takoj prehajamo na 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, preverjamo. 66 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 29 proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, preverjamo. Preverjamo, spet bo tesno elektronsko glasovanje 77. Glasujemo. Konec glasovanja. za, 29 proti ni bilo tako tesno zavrnjeno. Kopresni predlog 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 je bil umaknjen, 88, 89 in 90 so enaki za proti vzdržani zavrnjeno. 91 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 za proti vzdržani zavrnjeno. Sprejeto, sprejeto se popravlja predsednik. 97 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 98, 99 in 100 so enaki. Ja, ja, potrebno je glasovati v njih, tako da kaj glasujemo. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverba, prav, preverjamo. 98, 99, 100, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 25 za, 26 proti. Zavrnjeno. Tesno je bilo, ampak ja, ja, videl sem to razmerje pri teh prilog sprememb, kjer so velike razlike. Ni enostavno videti, ampak tako je. 12 za, proti, vzdržani, tokrat zavrnjeno. 13 za, aha, 12 je bil spet, se opravičujem. Zmotil sem se. Preverjamo. 12 bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 za, 27 proti. 13 za, proti. Sprejeto po mojem mnenju. Predlog spremembe 101, 102 in 103, vsi tri skupaj, identični za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 10, kompromisni predlog 10, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11, za, proti, vzdržani, sprejeto. 115, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno, 116 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 12 za, proti vzdržani sprejeto, 118 za, proti vzdržani, ni bilo jasno, preverjamo elektronsko glasovanje, 118, glasujemo. konec glasovanja. 25 za, 26 proti, zavrnjeno. 122 in 123 sta enaka, glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 126 za proti vzdržani sprejeto. 17 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 13 za proti vzdržani sprejeto. 128 za proti vzdržani zavrnjeno. 19 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani sprejeto, 129 za, proti vzdržani sprejeto, 130. 129, 129, preverjamo elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 25 proti sprejeto. Spet tesno. 130 za, proti, vzdržani, mislim, da je enaka večina sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, prav, prav, preverjamo, 131, 131. Glasujemo. Konec glasovanja. Ne, to je pa ravno obratno. Nekdo spreminja svoje odločitve. Potrebno je ugotiti, kdo je ta, ki spreminja svoje odločitve. In potem tudi večine. Zavrnjeno. 132 za. proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, prav, prav, preverjamo. 132, 132, glasujemo. Konec glasovanja. Spet nas je presiče tale oseba presičila, ki spreminja svoje odločitve. Torej, zavrnjeno. 133 za, proti, mislim, da je tokrat sprejeto, želite preveriti? Pravo, pravo, preverjamo. 133, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 25 proti. Sprejeto. Ja, ja, preverili bomo, kdo je ta, ki spreminja večine. Tako, sedaj pa vodne izjave in navedbe. Navedbe in vodne izjave. Prav. Nekateri predloge so jim so bili umaknjeni. 22 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 23 za. Proti. Zdržanje, ja, ja, preverili bomo. Se upravičujem, preverili bomo. 23. Sicer bi pa kričali preverba. Preverjamo. Konec glasovanja. 20 za, 31 proti, ne, ne, z jasno veliko večino zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za. Ja, ja, meni se je zdelo, da je sprejeto. Želite, da preverimo četrti predlog spremembe? Prav, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 33 za, 18 proti, sprejeto. 30 za. 30 ne, ne, potrebno je glasovati o tem. A ne, brezpredmeten je, se upravičujem. Kar nekaj je brezpredmetnih. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, prav, preverjamo, 31, glasujemo, konec glasovanja. Štirindvajset za, štirindvajset proti. No, sedaj se je vse skupaj še bolj zapletlo. Ta oseba, ki je spremenila odločitve, je sedaj bila vzdržana, zavrnjeno. 24-24. Kompromisni predlog 2 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 33 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 3 za proti vzdržani sprejeto, 41 za, proti vzdržani sprejeto, 5 za, proti vzdržani sprejeto, 42 za, proti vzdržani sprejeto, 43 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 44 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa še tako spremenjeno besedilo. Gospa Ždanoka. Lahko še enkrat glasujemo o 31. prelogu spremembe. 31. It doesn't, it, I mean, it doesn't, your vote wouldn't change the, you would. Pa saj vaše, vaš glas ne bi spremenil večine. Ne, ne, to pa ni v skladu s poslovnikom ni v skladu s poslovnikom. Smo že glasovali, žal mi je. Tako pa če. Rezultat je kakršen je. Torej, končno glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 48 za, nič proti, nič vzdržan soglasno sprejeto, čestitamo gospod Sedon. O 15. nadaljujemo. Ja, prosim. In. Se prevečujem. Moje kartice ni bilo v zadnjem glasovanju. Si lahko to zabeležite. Ste bili za? Da, da, prav. Dodali bomo še en glas za. Hvala lepo vsem. Konec do 15. ure, potem pa nadaljujemo.